Dear Mr. colleagues, dear colleagues, um, good morning. Um, I would like to... Dobro jutro, spoštovani kolegi. Bom kar takoj pozdravil estonskega ministra za finance Tomasa Tonista in uh, nam, on nam bo predstavil rezultate v Estoniji. Bili so zelo uspešni. Prosim, ne moremo sprejeti, da se sestanek začne 20 minut prepozno. To je sistematični problem tu. Nekateri čakajo do 25 minut, da se sestanek začne, vključno z gosti in prosim, da se to ne ponovi več. Ja, hvala, seveda imate prav, se upravičujem, sam sem bil tudi pozen, ampak če si pogledate zapisnike, boste videli, da ni vedno tako. No, estonsko predsedstvo je zelo veliko prispevalo k uspešnim pogajanjem na nekaterih zelo pomembnih eh, dosjejih in zelo se zahvaljujem ministru, veleposlaniku in celotni ekipi, ki je zelo učinkovito pripomogla k našemu delu na več področjih. Izpostavil bi zlasti tri pomembne dosjeje, ki so zelo kompleksni in te doseje smo uspeli na zelo dober način sprejeti. FC2 nič dosje, to je bil zelo kompleksen dosje. Imeli smo kar nekaj težav na začetku, ampak uspeli smo pogajanja zaključiti pravočasno in eh, zelo dobro uspešno. Na to FS9 in eh, tako imenovan Fast Track, eh, to je bil res eh, testni primer in tudi to ni bilo lahko, ampak smo bili uspešni. In estonsko predsedstvo je tu igralo ključno ulogo tudi pri obravnavi dosjeja o uredbi o pranju denarja. Vemo, da je bil ta dosje tudi zelo dolgo časa na mizi, več mesecev smo poskušali to zaključiti in eh, nekateri so celo dvomili v to, da bo to sploh mogoče. Na koncu smo bili zelo uspešni in eh, Evropi smo tako dali najbolj napreden režim boja oziroma zakonodaje proti pranju denarja in zato se močno zahvaljujem gospodu ministru in estonskemu predsedstvu, ki je bilo izredno uspešno. Gospod minister, imate besedo. Hvala lepa, Roberto. bom govoril angliško. Vem, da lahko govorim tudi estonsko. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci, veliko veselje mi je, da sem danes tu v odboru Ekon Evropskega parlamenta. Danes bom nakratko predstavil napredek na glavnih eh, dosjejih, eh, ki so bili eh, predmet razprav na Ekofinu v času estonskega predsedstva v svetu. Bom začel z gospodarsko situacijo v zadnjih šestih mesecih. Eh, je bila evropska gospodarska rast eh, stabilna. Evropska komisija je eh, potrdila, da je bila gospodarska rast leta 2017 tako v Evropski uniji kot na, v evroobmočju više, kot smo pričakovali. Ta pozitivni trend se bo nadaljeval še leta 2018 in 2019, če tudi malce bolj počasi. Prav tako nas opogumlja tudi to, da ta rast ustvarja delovna mesta. In stopnja brezposelnosti v Evropski uniji je eh, danes najnižja od leta 2009. Rast eh, je pripomogla tudi k znižanju eh, javnih primankljajev ta gospodarska situacija omogoča odlično priložnost za eh, strukturno eh, izboljšanje naših gospodarstev in tudi k o okviru evropskega gospodarskega upravljanja. S tem bom prešel na evropski semester, to je koordinacijski postopek Evropske unije. V času estonskega predsedstva oktobra je svet eh, ocenil evropski semester 2017, eh, namen je bil, da se iz tega izvlečejo določeni nauki in da se pogleda, eh, v kolikšni meri je bila implementacija priporočil po državah članicah uspešna ti postopki so eh, bili vključeni v evropski semester in ti so postali bolj učinkoviti v zadnjih letih in to se izraža tudi pri boljšem razumevanju izzivov, eh, s katerimi se soočajo države članice. Kar je še pomembnejše, pa je, da eh, izvajanje priporočil še vedno ni. Um, Ne ustreza pričakovanjem, še vedno lahko precej izboljšamo in zlasti izboljšamo tudi nacionalno lastništvo reform. E, upam, da bodo e, vsi e, deležniki tudi pripomogli k uresničevanju teh reform. In upam tudi, da bodo uh, nauki, ki jih bomo potegnili iz tega, uh, uporabni za napredek v prihodnosti. Moramo se še naprej učiti in izboljševati vse te procese. Evropski semester 2018 se je začel kot ponavadi z, z eh, tem, da je svet pregledal mm, letno poročilo o rasti Evropske komisije in eh, prav tako tudi priporočila za euroobmočje. območje ta priporočila za euroobmoče smo uh, sprejeli v svetu ECOFIN včeraj, torej 23. januarja. In, uh, Ta priporočila so sedaj pripravljena za to, da jih lahko eh, Evropski svet marca sprejme. Letos si zlasti prizadevamo za reforme in politike, ki podpirajo vzdržno rast boljšo eh, gospodarsko odpornost eh, in pa podporo investicijam. Prav tako priporočila spodbujajo države evroobmočja za um, bolj splošno neutralno uh, eh, fiskalno situacijo. Ustrezna diferencijacija teh uh, davčnih naporov v evroobmočju, v članicah evroobmočja eh, vključujejo eh, in upoštevajo tudi eh, davčni prostor in razlike, ki morda obstajajo med državami. Dobro gospodarska situacija mora biti uporabljena tudi za to, da se te, lahko pripravi te davčne prilagoditve in da se okrepi potencial za gospodarsko rast. Prav tako priporočamo državam članicam tudi, da nadaljujejo z napori za to, da se čimprej zaključi bančna unija in pa eh, gospodarska in monetarna unija in da se vključi tudi eh, nedavne predloge komisije in to na transparenten način. Naložbe so eh, glavna prednostna naloga te eh, evropske politike. Po dolgem obdobju stagnacije eh, so se investicije zopet začele pojavljati v EU, zlasti zaradi zelo ugodnih finančnih pogojev in pa pozitivnega vzdušja na gospodarskem področju čeprav zasebni sektor še vedno ne investira dovolj. Zato sem eh, zelo vesel, da smo eh, uspeli premostiti naše razlike z Evropskim parlamentom glede predloga, da se eh, podaljša. Mm, Evropski eh, sklad za strateške investicije do leta 2020. To je dobra pobuda in prepričan sem, da eh, bo ta zvišen prak za investicije, kot tudi jamstva Evropskega proračuna eh, in pa prispevke Evropske investicijske banke omogočile, da bo sklad resnično postal zelo dobro orodje za spodbujanje zelo potrebnih investicij razprava v zvezi z um, poglabljanjem uh, uh, ekonomske in monetarne unije že nekaj časa traja. Videli smo kar nekaj predlogov in idej, uh, tako strani komisije kot držav članic. Estonsko predsedstvo je organiziralo uh, neformalno srečanje finančnih ministrov v Talinu septembra meseca, zato da bi nadaljevali z razpravami na, tem, na to pomembno temo. In ta uh, neformalen uh, dialog eh, je pomagal tudi uh, pri pripravah za razprave na evro vrhu decembra. S tem delom bomo še nadaljevali v vseh primernih formatih, tako v okviru Euroskupine in Ekofina nobenega dvoma ni, da je um, Evropska monetarna unija dolgoročen projekt, ki zahteva potrpežljivost, ki zahteva čas, ampak potrebujemo tudi konkretne uh, korake in že kar na nekaj področjih smo uspeli te korake tudi narediti, tako na področju bančne unije in pa tudi na področju predlogov v zvezi z unije kapitalskih trgov. Bančna unija je med glavnimi prednostnimi nalogami estonskega predsedstva in to je še en dolgoročen projekt, ki zahteva eh, zelo veliko med seboj povezanih, tehnično kompleksnih in politično eh, eh, zelo težkih izzivov. Kljub temu pa smo dosegli dober napredek na področju bančnega svežna vključno z ukrepi eh, za zmanjševanje tveganja na bančnem sektorju. Kot smo se strinjali junija 2016, eh, smo eh, na vseh teh predlogih naredili kar precej in to je omogočilo tudi razpravo o glavnih vidikih predlagane arhitekture bančne unije. Izpostavil bi eh, dva zakonodajna akta, eh, ki sta eh, zelo pomembna za zmanjšanje bančnih tvegan. Prvo je direktiva o nezavarovanih instrumentih v primeru nesolventnosti in druga je uredba v zvezi z prehodnimi uh, ureditvami um, pri eh, uvedbi uh, IFRS-a 9. Oba zakonodajna akta sta bila sprejeta um, decembra meseca skladno z našim uh, eh, sporozumom z Evropskim parlamentom mm, z dne 25. oktobra. Uh, svet eh, in eh, delovne skupine sveta še naprej delajo na zakonodajnih eh, predlogih, ki so povezane z bančno unijo in to vključuje celo vrsto vidikov v zvezi z uredbo in direktivo, v zvezi z mehanizmi za reševanje sporov, za nesolventnost in tako dalje. Imamo še kar nekaj tehničnih vidikov v zvezi s temi kompleksnimi predlogi. Finančna kriza in pa recesije, ki so sledile, so. Um, banke eh, v nekaterih primerjih eh, potisnile v zelo veliko eh, število slabih posojil in ta problem še vedno obstaja v bančnem sektorju. Zato, smo, zato je julija svet sprejel akcijski načrt za ta slaba mm, posojila v bančnem sektorju. In ta načrt vključuje uh, ukrepe, s katerimi eh, bomo lahko znižali obseg eh, teh eh, slabih posojil in preprečili tudi to, da bi se pojavljala v prihodnosti. Komisija sedaj pripravlja svežen ukrepov za uresničevanje eh, akcijskega načrta sveta v zvezi z slabimi posojili in upamo, da nam bo to pomagalo tudi mm, izvajanje našega skupnega cilja, eh, ki želi znižati finančno razdrobljenost in omogočiti eh, kapitalske tokove znotraj enotnega trga. Poleg tega, imajo ti koraki lahko tudi pozitiven učinek na uh, razpravo o um, porazdelitvi tveganja v bančnem sektorju. Zlasti uh, na področju predlagane, um, predlagane uh, zavarovalniške scheme za evropske, za evropske vloge tehnični del se še vedno odvija v svetu. Poleg bančne unije je estonsko predsedstvo naredilo tudi kar nekaj eh, korakov v smeri eh, gradnje kapitalskih eh, trgov in unije kapitalskih trgov. In tu moramo znižati um, naše zanašanje na banke in ustvariti uh, situacijo, kjer imamo lahko več različnih eh, načinov financiranja. Bolj specifično, eh, svet in delovne skupine sveta veliko delajo tudi na dosjejih, ki so povezane z finančnimi eh, storitvami. Naj omenim Emir Refit, In uh, poleg tega smo dosegli tudi uh, sporazum s uh, eh, svetom v zvezi z pogajalskim mandatom in to decembra meseca. Sedaj je svet pripravljen na uh, začetek trialogov, uh, takoj ko bo pripravljen tudi Evropski parlament. Začeli smo razprave tudi v zvezi z nadzorom. Mm, v tretjih državah, kakor tudi uh, o predlogu za pan-evropske um, eh, proizvode na področju pokojnin. In mislim, da bo bolgarsko predsedstvo uh, lahko tu naredilo še korak dlje. Uh, Drug, drugi zelo pomembni dosje na tem področju se nanaša na ukrepitev evropskih pravil v zvezi z preprečevanjem eh, pranja denarja in financiranja terorizma. Dosegli smo eh, dogovor v zvezi s to direktivo in eh, računamo na dobro sodelovanje z vami in z vašimi kolegi iz odbora Libe. Mm, sedaj je treba še sprejeti ta zakonodajni akt v obeh institucijah. To je zelo pomemben korak Eh, v smeri prevečevanja eh, te, tega finančnega sistema za financiranje eh, kriminalnih dejavnosti. Direktiva želi tudi izboljšati pravila transparentnosti in preprečiti skrivanje teh nezakonito pridobljenih sredstev. To je tudi del akcijskega načrta komisije, Eh, proti eh, financiranju terorizma, ki ga je komisija sprejela leta 2016. Sedaj še nekaj besed v zvezi z obdavčitvijo. En od eh, naših največjih uspehov v zadnjih šestih mesecih je, bil, je bila vzpostavitev seznama mm, držav, ki ne sodelujejo na področju eh, obdavčitev in davkov in namen je, da se vzpostavi dobro upravljanje in to povsod po svetu, zato da lahko preprečimo izogibanje plačevanju davkov. Prepričani smo, da Evropska unija mora uh, urgentno ukrepati za to, da bodo mm, njena pravila na področju eh, davkov tudi uh, Eh, skladna z eh, zahtevami digitalne, digitalnega gospodarstva. Eh, ponosni smo na to, da smo sprejeli tudi sporazum na področju DDV-ja in to na področju e-trgovanja in upam, da bo to odprlo tudi nove možnosti za za čezmejno trgovanje in s tem sem prišel do konca svoje predstavitve. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše delo, za zelo dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom. Gospod Balc ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister. Prisrčno se zahvaljujem vam in pa vaši državi. Mislim, da je vaša država opravila odlično predsedovanje. To je bilo prvo predsedovanje Estonije Evropski uniji in mislim, da ste v zadnjih mesecih res opravili odlično delo. Pravzaprav imam samo eno kratko vprašanje, ki me močno zanima. In sicer govorili ste o letnem pregledu rasti. Svet, torej ECOFIN, je včeraj sprejel sklepe v zvezi z letnim poročilom rasti. In v sklepih ste izpostavili, da je izvajanje specifičnih priporočil za države, neenakomerno po državah članicah. Države članice se pri tem na različne načine angažirajo, ene manj, ene bolj. No in to kljub temu, da je trenutno gospodarsko vzdušje v Evropi tako, da je naklonjeno reforma. Vaša država Estonija dobro izpolnjuje specifična priporočila za države imate proračunski primankljaj, ki je manjši od desetih odstotkov. In zato me zanima, kakšen je ključ do vašega uspeha, uspeha vaše vlade in države. Hvala. Hvala lepa za vaše vprašanje. Ja, sedanja gospodarska situacija. omogoča državam, ki so morda imele težave v preteklosti, da uh, sedaj uravnotežijo svoj proračun. estonski pristop je bil vedno ta, da sledi načelu, da se pravila spoštujejo. Če so ta sprejeta, potem jih je treba spoštovati. In šele potem, ko se vsa pravila že spoštujejo, lahko začnemo razmišljati o novih pravilih. To je splošno načelo. Z estonske perspektive lahko rečem naslednje. Leta in leta že sledimo načelu, da izposojen denar uh, je v lasti nekoga drugega. In zlasti eh, desne stranke so si močno prizadevali za uravnotežen proračun. In v času gospodarske krize smo uporabljali tudi naše rezerve, ampak prav tako smo eh, veliko tudi privrčevali in naša družba tudi razume, da so bili ti rezi potrebni. In prav iz tega razloga je uh, naš, uh, naš suveren dolg tudi zelo nizek, manj kot 10 odstotkov, kar predstavlja najnižji oziroma enega od najnižjih suverenih dolgov v Evropi. Evropski uniji. In imamo tudi precej prihrankov. Ena od naših prednostnih nalog je, da se uh, doseže ponovn zagon gospodarstva. Glede strukturnih uh, skladov, te še vedno uporabljamo na najboljši možen način, zato da ta sredstva lahko omogočijo pomembne spremembe, ki eh, na to omogočijo gospodarsko rast. Prav tako podpiramo tudi raziskave in razvoj. Hvala. Merci, euh, Hvala lepa, gospod minister. Vaša država je znana po tem, in to je preverjeno, da se močno angažira na področju digitalnega gospodarstva in v času vašega predsedovanja se organizirali tudi zelo pomemben vrh na to temo in v času vašega predsedovanja na svetu decembra ste uh, sprejeli tudi uh, sklepe v zvezi z obdavčitvijo uh, e-trgovine. Glede na vaše izkušnje na tem področju, predpostavljam, da se strinjate, da eh, ta digitalni vidik eh, povsem spreminja naša gospodarstva. Zanima me, kako vi to vidite in eh, kakšen je smisel obdavčitve, ki je prilagojena digitalnemu gospodarstvu. Zanima me, ali to ne pomeni, da se oddaljujemo od našega cilja, v tem zakonodajnem obdobju, ki je, da se eh, obdavčitev eh, prilagodi razvoju gospodarstva. Ali potrebujemo posebno, poseben davčni režim za platforme, temu posvečamo zelo veliko naporov, istočasno pa ne govorimo o vseh teh eh, naporih, ki jih je treba um, nameniti uh, davkom na eh, poslovanje družb v gospodarstvu, ki je vedno bolj digitalno? Hvala lepa za vprašanje. Ja, to drži. V času našega predsedovanja je bilo vprašanje obdavčitve digitalnega gospodarstva med uh, našimi prednostnimi nalogami. In uh, temu smo posvetili tudi veliko pozornosti. Mi uh, to razumemo in tudi nasplošno v Evropi to razumemo na naslednji način. Obstoječa načela obdavčitve, ki desetletja že obstajajo, uh, Eh, morajo biti predmet eh, pregleda. Doslej smo obdavčevali na osnovi fizične lokacije, ampak zaradi digitalnega razvoja pa podjetja nimajo nujno več sedeža v uh, uh, specifični državi, lahko imajo sedež v nekem iPadu ali v nekem računalniku. In uh, to uh, nekatera podjetja postavlja v neugoden položaj. Plačujejo namreč davke, medtem ko njihovi konkurenti, ki izvajo dejavnosti v isti državi, pa ne plačujejo davkov. In zato tudi pozdravljam francosko pobudo, Francoska pobuda namreč, eh, si namreč prizadeva za iskanje hitrejših rešitev na tem področju. Uh, če ne bomo mogli najti rezultatov na svetovni ravni, v OECD-u naprimer. Ekofin je sprejel načelo, da nam je ljubša rešitev na svetovni ravni, ki bo temeljila na obdavčitvi dohodkov Če pa se bo izkazalo, da to ne bo mogoče, da ne moremo na tej ravni doseči hitrega sporazuma, potem pa Evropska unija, torej Evropska unija in njene posamezne države članice, mora narediti korak v to smer in to čim prej. Ta platforma bo eh, sprejeta pomladi na sestanku OECD. Hvala lepa. Gospod Lerner. Ja Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister, za ta zanimiv govor. Estonija je vodilna predvsem na področju digitalizacije in zato Je dobro, da je Estonija zastavila digitalno Evropo kot eno izmed svojih prednostnih nalog. Evropska, eh, torej Estonija lahko tukaj služi kot zgled drugim državam. Tudi pri javni administraciji je poskrbela za digitalizacijo, državljane spodbuja naj uporabljajo digitalne storitve. In eh, zdi se, da je to dober način za bolj eh, dostopne, cenovno dostopne storitve administracije. Zato vas sprašujem, kako lahko zagotovimo enakopravno obravnavo državljanov v digitalni dobi. Eh, državljane je treba na nazadnje opremiti tudi z veščinami, poznati morajo jezik ali pa biti sposobni uporabiti tablico in uporabljati spletne strani na internetu. Zanima me, kako je Estonija tukaj poskrbela za starejše državljane in pa za tiste, ki nimajo digitalnih veščin. Kako imajo ti dostop do digitalnih storitev? Aitäh küsimuse eest. Tõesti. Hvala za vprašanje. Da, res je. Estonija se je odločila, da bo v kar največji meri uporabljala e-rešitve. Na tisoče delovnih ur smo s tem prihranili, prispevali smo k ohranitvi okolja, eh, prav tako pa smo poenostavili naše administrativne postopke recimo davčna napoved, sedaj traja minuto ali dve, če ni preveč dodatnih informacij. Naš davčni urad je pripravil obrazec, ki je vnaprej izpolnjen, vi samo preverite informacije in to je to. Torej, mi želimo kar se da poenostaviti komunikacijo z našimi državljani. EU vlada že leta dobro deluje in nam pomaga pri informiranju državljanov. Prav tako na ta način sprejemamo eh, zakonodajne akte in jih podpisujemo. imamo tudi različne programe, s katerimi lahko zagotovimo, da je internet dostopen vsem. V zadnjih nekaj letih smo se osredotočili predvsem na širokopasovno omrežje. Vsaka oseba, vsaka kmetija lahko ima sedaj uh, dostop do širokopasovnega interneta, mladi in stari. Uvedli smo tudi različne programe usposabljanja. Za osebe, ki se želijo naučiti uporabljati računalnik. Za mlade to večinoma ni problem. Oni v glavnem že znajo uporabljati računalnike. No, um, Seveda pa moramo tudi starejšim ljudem omogočiti, da lahko še vedno obiščejo fizično pisarno, kjer lahko te osebi pomagajo. Hvala, Ramon Tremosa. Hvala. Gospod minister Toni, ste lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Tudi sam se strinjam z Burkartom Balcom. Mislim, da je bilo estonsko predsedovanje velik uspeh. Mislim, da pri vodenju Evrope ne gre za vprašanje razsežnosti, gre tudi za vprašanje najboljših praks. In vsi eh, veliko poslušamo o tem, kako je recimo Finska vodila na področju izobraževanja, kako ima Danska zelo dober delovni trg, kako ima eh, nizozemska najboljši sistem pristanišč. Eh, in kako smo uspeli, kako so uspeli iziti iz eh, gospodarske krize v 90-ih zaradi soglasja v tej državi. Eh, no, Estonija pa je znana po uspešnosti svojega programa e-Estonija. Morda je to tista blagovna zanamka vaše države, ki kaže tudi na to, kako bo na tem področju izgledala prihodnost. Imam še eno vprašanje. Kaj menite o morebitni harmonizaciji uh, davkov na podjetja na evropski ravni? To je um, pomembno vprašanje tudi za manjše države v Evropski uniji. Gre za vprašanje, kako bodo te majhne države lahko uresničile svoje potencijale, da postanejo vodilne na določenih področjih? Aitäh küsimuse eest. Hvala. Da tudi sam mislim, da lahko vsaka evropska država zabeleži kakšen uspeh, pa da ima tudi probleme. In dobro je, da to razumemo. Na seji Ekofina smo veliko krat razpravljali o napredku držav, recimo na področju izobraževanja ali davčnega sistema. Države na sejah predstavljajo rezultate svojih reform. No, kar se tiče mm, skupne osnove za davek na dohodek podjetij. To je vprašanje, ki nekatere države zadeva bolj kot druge. Nekatere države ne želijo spremeniti svojih davčnih sistemov, saj se jim ti zdijo dobri spet druge države pa mislijo, da bi morali na tem področju hitro napredovati. E-storitve in pa napredek na tem področju je za Estonijo izredno pomemben. Prav tako smo razvili program e-prebivališča. Ja Tudi to je privedlo do zmanjšanja administrativnih bremen. za ljudi iz eh, drugih držav, ki so želeli sodelovati v estonskem gospodarstvu. Vsekakor pa to ni sistem za izogibanje davkom. Gre samo za to, da želimo spostaviti enaka pravila za vse. Hvala, gospod Papadimulus, je naslednji. Hvala, kjer je to, niste na šas. Gospod minister, tudi jaz se vam zahvaljujem, da ste danes tukaj. Menim, da je rezultat estonskega predsedstva dober rezultat. Imam pa nekaj vprašanj za vas. Najprej, bančna unija in pa izvajanje bančne unije. Zanima me tudi tretji stavek. TBR gre za evropsko schemo za zavarovanje vlog. Vem, da ste si prizadevali predvsem za ukrepe, ki bi zmanjšali tveganja v bančnem sektorju in sprejeli ste nekaj pozitivnih ukrepov. Zmanjševanje tveganja do določene mere dobro delovalo. No, ko gre pa za mutualizacijo tvegan, ki je po mnenju Evropske unije nujni pogoj za to, da bi bančna unija delovala. Tukaj pa sploh nismo napredovali. Brez tretjega stebra ne bomo imeli bančne unije. Tako komisija, kakor tudi Evropska centralna banka menita, da je sedaj pravi trenutek za to, da bi bančna unija napredovala, za to, da bo Evropska unija in, Evrops, in območje evra bolje pripravljeno na morebitne naslednje krize. Sedaj je pravi trenutek za to, da sprejmemo določene ukrepe. Zato me zanima, Na kakšne težave ste naleteli pri tem? Zakaj niste naredili nobenega napredka pri mutualizaciji tvegan? Katere države članice so tiste, ki ovirajo te predloge komisije, ECB-ja in pa velikega dela Evropskega parlamenta? Ali lahko poveste, katere so te države članice? No, pa še eno vprašanje imam in sicer v zvezi z izogibanjem davkom. Med vašim predsedovanjem uh, je prišlo do škandala v zvezi z um, panamskimi dokumenti, predtem smo imeli tudi LuxLeaks. Eh, tako da to jasno kaže na to, da bi morali sprejeti ukrepe za višjo stopnjo harmonizacije Na ta način se bomo lahko borili proti izogibanju davkom, eh, ki škodijo pravičnim davkoplačevalcem, prav tako pa to močno škodi dohodkom držav članic in pa Evropske unije. In tukaj spet Evropski parlament zahteva napredek. Mi smo sprejeli nekaj resolucij, z močnimi izjavami. Tudi komisija je naredila nekaj korakov naprej in spet se težave pojavljajo v svetu. Tako da prosim, iskreno povejte, katere so tiste države članice, ki so pripravljene iti naprej in katere so tiste, ki ovirajo. Aitäh küsimuse eest või mitmete küsimuste eest. Äh, Hvala za vaše vprašanje. Kot sem povedal, je bila bančna unija ena izmed naših prednostnih nalog. Veliko virov smo vložili v to. Kot sem povedal že v moji predstavitvi, smo uspeli doseči napredek na dveh področjih. Ko gre za bančno unijo. Uh, No, nažalost pa nam tekom našega predstavanja ni uspelo doseči dogovora na svet, svetu ECOFIN. No, ko gre za države članice ECOFINA, se seveda stališča med državami članicami razlikujejo. nekatere države članice menijo, da se moramo najprej ukvarjati z zmanjšanjem tvegan, potem pa se moramo posvetiti schemi za zavarovanje ulog. Osebno upam, da bo Bolgarija uspela zaključiti ta proces, kajti v to smo uložili že veliko dela, to je tudi na agendi zasedanja Ekofina, eh, ki bo potekal marca. No, potem pa bomo lahko napredovali tudi na področju eh, scheme za zavarovanje ulog. Problem je v tem, da eh, v svetu sedi veliko držav članic, ki ima vsaka svoje probleme in pomisleke. Nekatere države članice skrbijo slaba posojila, mutualizacija tvegan se jim zdi pomembna, spet drugi pa menijo, da je treba najprej zmanjšati tveganja. In tukaj moramo najti nek kompromis za davčno vprašanje, pač potrebna soglasje. Potem črni seznam. Res je, tukaj smo dosegli hiter napredek, Vesel sem, da nam je uspelo to sprejeti proti koncu našega predsedovanja. Naš cilj eh, prav gotovo ni ta, da bi s tem seznamom države članice kaznovali, ampak jih želimo pozvati naj sodelujajo s Evropsko unijo. Vesel sem, da so številne države članice zainteresirane za sodelovanje z Evropsko unijo, podale so zaveze na najvišji ravni, eh, zavezale so se, da bodo eh, reformirale svoje davčne zakonike, zato da ne bi bila uvrščena na črni seznam. Sven Giegold. Hvala, Sven Giegold. Welcome, uh, Gospod minister, lepo pozdravljeni. Imam dve vprašanje. Prvo je povezano z črnim seznamom davčnih oaz. Ta seznam trenutno pripravljamo. Kakor veste, je trpela naša verodostojnost. Veliko držav je bilo hitro uvršenih na sivi seznam, Po drugi strani pa moramo pozdraviti dejstvo, da so države članice pripravljene na spremembe. Nažalost pa so ti postopki precej nepregledni. Ne vemo, eh, katero državo članico je skupina za kodeks ravnanja ocenila in tudi ne vemo, kakšnim, kakšne zaveze so sprejele države na sivem seznamu. No, Estonija je znana po preglednosti, po transparentnosti. Ali se lahko zauzamete za to, da bi bila ta poročila javna in da bi tudi mi vedeli, kakšne so zaveze držav na sivem seznamu? Potem drugič, vedno je zanimivo preučiti uh, strani davčnih oas. Lični odstotek davka na podjetji v Evropski uniji, da, v Estoniji. Um, tukaj gre namreč za davek na zadržani dobiček v Estoniji. In moram reči, da se mi to ne zdi tako zelo problematično, dokler to uporabljate za lokalna podjetja. Ampak zanima me, če lahko date kakšen podatek o številu podjetij eh, v Estoniji, katerih dejanski lastniki prihajajo iz drugih držav in ali lahko poveste, odkot Eh, prihajajo ti dejanski lastniki, zato da bomo lahko vedeli, ali se to morda uporablja za izogibanje davkom, eh, predvsem za dejanske lastnike iz eh, drugih držav. Hvala. No, ko govorimo o seznamu nekooperativnih eh, jurisdikcij, je to seveda občutljivo vprašanje. Mi se vsekakor zauzemamo za transparentnost, ampak biti moramo tudi previdni. Tukaj ne gre samo za vprašanje naših želja. Upoštevati moramo tudi interese in potrebe upletenih držav. Države, ki se zavežejo k reformam svojega davčnega sistema, niso uvrščene na črni seznam. In eh, tudi države, ki so na črnem seznamu, pa izpolnijo določene pogoje, so Eh, črtane iz tega seznama. Eh, na ta način želimo spodbuditi tretje države naj sodelujejo z Evropsko unijo. Nihče jih ne želi eh, osramotiti. kohus ei täida need riigid näiteks , kes sealt on ? Vsekakor eh, zelo tesno spremljamo to, ali države članice izpolnjujejo svoje zaveze ali ne. Če jih ne izpolnjujejo, potem jih uvrstimo nazaj na seznam. Potem, kar se tiče estonskega davčnega sistema. Ali lahko prosim odgovorite na moje prvo vprašanje, pravi gospod Gigold? Vpraš, vprašanje je bilo, ali so lahko pisma zaveze eh, in pa se z nami zavez eh, objavljeni nekje javno. Eh, Hvala. Nažalost nisem pristojen za odgovor na to vprašanje. Na to bi morali odgovoriti strokovnjaki. Torej, ko gre za črne sizname, je bilo v sklepih sveta objavljenih dovolj informacij za to, da je zagotovljena preglednost. Če želite, pa lahko o tem seveda podrobno razpravljamo, ampak ob tem moramo upoštevati javni interes. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Aha, še vaše drugo vprašanje. Torej, če si ogledamo sistem podjetja, je seveda cilj podjetja to, da dobi vodi, dobiček in da lahko dobi tudi dividende na ta dobiček, če ne želijo um, izvesti kakšnih novih naložb ali pa razširiti podjetje. Potem uh, so dobički. Um, seveda obdavčeni dobički podjetja. Estonija je svoj dohodek povečala na ta način. Eh, pred leti, ko smo spostavili ta sistem, se je pojavil strah, da bodo podjetja skrivala svoje dohodke. Sre pa je jasno, da um, podjetja nimajo nobenega interesa, zato raje vzamejo dividende in plačajo davke. Žal vam ne morem eh, dati specifičnih številk, podatkov v zvezi s tem. kako naš davčni sistem za svoje koristi uporabljajo uh, tuji dejanski lastniki. podjetja pač morajo spoštovati davčno zakonodajo svoje izvorne države. Speakers. Bi nam lahko morda poslali te številke? Lahko pošljete pisno vprašanje. No, minister je povedal, da je treba zaščititi interese. Tukaj govorimo seveda interese javnosti, eh, organov kazanskega pregona, eh, parlamenta, no ti pa seveda niso enaki kot interesi tistih, ki kršijo zakonodajo. Nikogar ni tukaj za FDD, tako da dajem besedo Barbari Kapel. Hvala. Gospod predsedujoči, hvala, gospod finančni minister. Hvala lahko vam čestitam, vaše predsedstvo je bilo profesionalno izpeljano. Na začetku izjave ste pravilno opozorili na to, da je trenutno beležimo pozitiven trend v Evropski uniji, kar se tiče gospodarske rasti, pa tudi kar se tiče naložb. In tudi, ko gre za potencial delovne sile. Torej, eh, sedaj lahko predpostavimo, da bomo poskrbeli tudi za proračunske varnostne meje, da bomo na ta način lahko spodbudili rast. No, za rast je pomembna tudi. Eh, je pomembno tudi digitalno gospodarstvo, vaša država je tukaj vodilna, o tem smo že večkrat govorili, no pa tudi o finančnih vprašanjih uh, ste visoko usposobljeni, predvsem recimo pri plačilih in pri davkih imate tudi recimo program e-prebivalstva. Vsak državljan ima eh, tako imenovano digitalno sled. No, treh vprašanj pa niste uspeli rešiti pri, vsak, pri vašem predsedovanju. Govorim recimo o svežnju, o storitvah. Tu bi lahko bila, bil vaš program e-prebivalstva prebivališča bistvenega pomena, potem gre tudi za e-poblokacije, tukaj se zauzemamo za to, da bi imeli znižen davek na dodano vrednost in pa potem še zavezujoče razkritje eh, davčnih stališč. Tudi tukaj bi vam lahko pomagal eh, vaš program e-prebivališča. Torej gre za te tri dosjeje in pa za še nekaj dosejev iz področja industrije, recimo elektronska komunikacija, direktiva o intelektualnih pravicah in pa direktiva o e-vsebini. S tem se bo sedaj ukvarjalo bolgarsko predsedstvo. Zato me zanima, kaj bi tukaj svetovali uh, eh, bolgaram, zato da bi lahko poskrbeli za boljše izvajanje uh, na področju e-gospodarstva in pa še nekaj želim eh, vprašati in sicer gre za seznam na kooperativnih davčnih jurisdikcij. Vi ste rekli, da je to bil eden izmed velikih dosežkov vašega predsedovanja, da ste torej decembra 2017 poskrbeli za črni seznam. No to, da je bilo osem držav spet umaknjenih iz tega seznama, pa z vsem spoštovanjem se mi zdi zelo čudno morda lahko res v zvezi s tem date na voljo kakšne dokumente, ki bi nam dali več informacij. aitäh küsimuste ja ka selle toetuse eest meie eesistumisele ehm, . Hvala lepa za ta vprašanja. kohustuslikest reeglitest finantsnõustajatele ja vahendajatele maksuskeemide avaldamiseks. Ko gre za zavezujoča pravila za davčne posrednike in svetovalce in ko gre za eh, davčna razkritja, tak šest, ta predlog je bil podan takoj zatem, ko smo začeli predsedovati Evropski uniji. Predlog je zelo zapleten, o številnih vidikih se je treba poglobljeno pogovoriti. Mi smo o tem predlogu razpravljali na številnih uh, sejah, pripravili smo dva kompromisna predloga, no, ampak kot veste, predsedovanje traja samo šest mesecev, zato enostavno nismo imeli dovolj časa za to, da bi prišli do končnega sklepa. No, eh, predlog je pripravljen, zato da bo se lahko bolgarsko predsedstvo ukvarjalo s tem in zadevo pripeljalo do konca. Sedaj pa še pravila DDV-ja, obdavčevanje e-knjig in drugih e-osebin. Nažalost je to ena izmed tem, kjer ni bil možen dogovor z dvema državama članicama in ker na tem področju potrebujemo soglasje, nažalost nismo mogli ukrepati. To se je pravzaprav zgodilo že v času maltiškega predsedstva. Maltiško predsedstvo si je prizadevalo za dogovor, ampak nažalost napredka ni bilo, tudi v času našega predsedovanja ne. Potem pa še vprašanje črnega seznama. Res je. Po eni strani je to, da je osem držav bilo eh, umaknjenega seznama, razumemo kot šibkost, po drugi strani pa kot eh, pozitivno plat tega seznama. To kaže na to, da jurisdikcije želijo sodelovati z eh, Evropsko unijo tiste države, ki jih je strah, da bi končale na tem seznamu, ali pa države, ki so končale na tem seznamu, so sprejele nekaj konkretnih ukrepov za to, da bi sprejele, zato da bi spremenile svojo zakonodajo in bi bile umaknjene z seznama. E... Hvala lepa, Ludek Niedermayer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To bi se rad eh, pridružil tistim, ki so čestitali vaše države za zelo dobro predsedstvo. Imel bi samo eno vprašanje, ki se nanaša na zelo konkreten predlog in to je eh, s CCTB. Kolikor sem razumel, je to izredno zapleten dosije in ne moramo pričakovati, da eh, bomo to rešili tekom enega predsedovanja, pa vendarle me zanima vaše osebno mnenje v zvezi s tem. In pa um, zanima me, kako se bo po vašem mnenju, um, kaj se bo po vašem mnenju dogajalo s tem dosijem v naslednjih mesecih, kakšen bo napredek. Hvala lepa. Hvala lepa. Da, torej tekom estonskega predsedstva smo se ukvarjali eh, s predlogom CCTB. Imeli smo prvo branje v zvezi s tem predlogom in eh, naš pristop je bil eh, ta, da smo šli od člena do člena v poglavjih od 1 do 5. Začeli smo tudi z razpravo o obdavčitvi digitalnega gospodarstva. To je neposredno povezano sa predlogom o um, CCTB. Sprejeli smo sklepe sveta v zvezi z možnostmi na področju obdavčitve digika, digitalne ekonomije. To je zelo uh, zapletena tema in prepričan sem, da se bodo razprave o tem nadaljevale. Države članice imajo v zvezi s tem vprašanjem različna stališča. Jaz osebno menim, da bomo na neki točki dosegli dogovor v zvezi s tem. To, da žal moje osebno mnenje tu ni pomembno. Hvala lepa, eh, gospod Fernandez. Me uno la... Hvala. Tudi sam bi želel čestitati estonskemu predsesu za uspehe. Zanimajo, zanimajo me pogajanja o napredku bančne unije. Mislim, da se je spostavila neka lažna razprava o ukrepih mutualizacije tvegan in pa zmanjšanja tvegan. Na nazadnje so pobude, kot je EDIS, m, predlog, kjer ne gre samo za mutualizacijo tvegan, ampak gre tudi za zmanjšanje sistemskih tvegan. Če torej želimo v evroobmočju zmanjšati tveganja, potem je EDIS ravno predlog za zmanjšanje tvegan. No, vi ste rekli, da ste dosegli napredek, predvsem na področju svežnja za zmanjševanje tvegan, tako svet kot tudi parlament sta napredovala pri tej regulaciji, res je, ampak kot je povedal kolega Papadimulus, je bil napredek zelo, zelo skromen. Zato me zanima, kako poteka razprava na tehnični ravni. Vemo, da ni bilo napredka na politični ravni, ampak zanima me nekaj več podrobnosti o napredku te razprave na tehnični ravni. In še enkrat. Uh, ustrajam pri tem vprašanju, katere države so tiste, ki vse skupaj blokirajo, zakaj ne, um, ni možno razbiti te blokade v svetu. Eh, skratka, meni se zdi ta delitev razprave na mortalizacijo in pa zmaševanje tvegan perverzna. Eh, pravzaprav je eno povezano z drugim in res me zanima, če lahko nekaj več poveste o napredku razprave na tehnični ravni. Aitäh küsimuse eest . Hvala lepa za vaše vprašanje. Kot sem že dejal, glede bančne unije je bila bančna unija izredno pomembna tema za naše predsedovanje in na tej temi smo posvetili veliko verov. O tem smo razpravljali skoraj da na vsakem sestanku Ekofina. In kot sem omenil že prej, danes vidimo, da imajo države članice različne poglede na to. Nekatere države menijo, da je najpomembnejša neutralizacija tvegan in Druge države članice menijo, da bi morali najprej znižati tveganja in jih potem mutualizirati in se eh, z njimi ukvarjati. Kar se tiče tehničnega dela eh, na eh, schemi zavarovanja ulog, moram povedati, da je bila prioriteta metoda za znižanje tveganja. Kot vemo, je tu delo zelo dobro napredovalo. Estonija je napredovala v skladu z načrtom, za katerega smo se dogovorili leta 2016. Vesel sem, da smo dosegli tudi sklepe oziroma odločitve. Eh, z Evropskim parlamentom, kar se tiče direktive o razvrstitvi nezavarovanja dožniških instrumentov v primeru nesolventnosti. Dosegli smo prehodni, eh, potem eh, dosegli smo tudi dogovor v zvezi z uredbo o prehodni ureditvi za postopno uvedbo vpliva regulativnega kapitala. Torej, eh, vprašanje je, eh, kakšno stališče bomo vzeli za podlago. Kot sem že dejal, države članice imajo različna stališča, morda so severnejše države bolj konzervativne, južnejše države pa morda menijo, da je mutualizacija um, tvegan najboljši način. Prizadevali smo si za kompromis. Toda na tehnični ravni smo zelo trdo delali in eh, dela se bodo še naprej nadaljevala. Hvala lepa. Hvala lepa, pol tak. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod minister, da ste danes z nami. Hvala lepa tudi za vaše predsedovanje. Vaše predsedstvo zelo cenim, zlasti zato, ker vem, da ste delali bolj iz obzadja, delali ste na zelo težkih dosjejih, delali ste na CCC tabaju, obdavčenje je še posebej težko v Evropski uniji, pa vendarle, da smo imeli zelo dobre priložnosti. Zanima me vaše osebno mnenje. Dejali ste, da bi lahko dosegli dogovor zakaj ne? Nova nemška vlada zelo odprto podpira idejo o skupni um, evropski uh, osnovi za obdavčitev. Torej, ali vidite možnosti za dogovor? To je moje prvo vprašanje. In drugo vprašanje je sledeče. Videli ste, kakšna je dinamika v zvezi z eh, obdavčitvijo digitalnega gospodarstva. Eh, deset držav se je zavezalo k eh, pismu francoskega ministra za finance. Ali menite, da bi lahko presegli razhajanja tudi kratkoročno in ali menite, da bi morala Evropa tukaj postati vodilna, to je torej politično vprašanje, ali bi morali eh, biti tukaj vodilni eh, v zvezi z obdavčitvijo, da ne smemo čakati na ZDA, naprimer, in da mora tukaj Evropska unija eh, podati poglavitno pobudo. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. Estonija je uh, posvetila veliko dela dosjeju o skupni davčni osnovi na uh, dobiček pravnih oseb. Ne vem, kdaj bomo dosegli dogovor, kajti tekom našega predsedovanja so bile v nekaterih državah članicah volitve. In To seveda vedno pomeni, da je doseganje sporazuma še toliko bolj zapleteno. E, nova vlada, nova koalicija, ki, sedaj, ki se sedaj v Nemčiji oblikuje, ne pomeni, da ministri še nimajo mandata, to pomeni, da niso proti e, predlogom, ampak tako pač je. To je bil tudi eden od razlogov, zakaj je um, bilo potrebno več časa za dogovor, kot smo pričakovali obdavčitve, obdavčitev digitalne ekonomije je seveda ključna tema. To imamo na dnevnem redu. In letos je Evropa uvrstila na svoj eh, dnevni eh, red in prav zato je sedaj OECD pod pritiskom. Članice Evropske unije včasih ne razumejo, da bi bila najboljša rešitev eh, globalni sporozum o obdavčitvi. pozdravljam pobudo držav članic, ki želijo hitro pospešiti ta postopek, ki želijo hitrejšega napredka. To je res ena od možnih alternativ. Morda je to začasna rešitev v Evropi. V takšnem primeru je Eh, gotovo damo prednost skupnemu ukrepanju na ravni Evropske unije. In sicer dokler ne dosežemo globalnega sporazuma o tem, kako bomo eh, globalno obdavčili eh, ekonomijo. Hvala lepa, Kosta Smalidis je zadnji govornik na našem seznamu. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Tu sem. najprej bi rad postavil vprašanje. In sicer v zvezi z socialnimi kazalniki. E, to je bila ena najpomembnejših tem v Göteborgu na švedskem. Tam eh, smo se dogovorili za to, da bomo vsaj deloma pri Evropskem semestru upoštevali socialne kazalnike. Zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. In moja druga točka rad bi se pogovoril še o nečem. In sicer Edis. Začel bom z druge strani. Zelo pozorno sem prisluhnil eh, vašemu uvodu. Vi ste dejali, da ste dosegli dobre napredke pri bančni uniji in s tem se tudi strinjam kajti res eh, smo eh, zabeležili dober napredek. To sta prva dva stebra, ki sta sedaj začela delovati. Imamo sistem za eh, podporo in financiranje bank in imamo tudi direktivo, ki opisuje sanacijo bank. In mislim, da si moramo zato postaviti sledeče vprašanje kateri so tisti razlogi, zaradi katerih se še nismo lotili tretjega stabra. Ampak ta eh, tretji stabr je nujni sestavni del eh, bančne unije, če smo resni za bančno unijo. Slišali smo tehnične argumente. Oziroma, zanima me, ali obstajajo tehnični uh, razlogi. Ampak zakaj nismo o njih razpravljali že pri drugem stablu? Torej, zanima me vaša poštena ocena, odkrita ocena o tem, zakaj tukaj ni napredka. To je tema, ki nas zaposluje vse. Kajti mi sumimo, da. Uh, probleme moramo rešiti oziroma da če tu ne bomo dosegli napredka, potem problemov ne bomo rešili pri bančni uniji. Hvala lepa za vaše vprašanje. Torej, vaše prvo vprašanje eh, se je nanašalo na, na socialne kazalnike, eh, ki so jih obravnavali v Göteborgu. In pa eh, tukaj gre za to, da so bili socialni kazalniki vključeni v evropski semester. Postopek moramo obravnavati kot celoto. Ja, postopek evropskega semestra se je izboljšal, priporočila so bolj ciljno usmerjena. Da, res je, nismo dosegli vseh eh, pričakovanih rezultatov in eh, tudi eh, uresničevanje specifičnih priporočil eh, bi bilo lahko boljše in socialni kazalniki morajo v tem postopku odigrati svojo ulogo. Žal, ta hip ne morem analizirati, kako velika je uloga teh socialnih kazalnikov in kako daleč smo prišli v zvezi z načeli, za katera smo se dogovorili v Göteborgu. In kar se tiče tretjega stebra Evropske scheme o zavarovanju ulog, eh, je tako, da za mizo sedi toliko držav članic.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 smo dosegli dogovor o tem, da bomo nadaljevali korak za korakom, da bomo začeli z znižanjem tveganja in da bomo usporedno s tem nadaljevali za drugimi koraki. Če bi uh, skušali doseči vse znotraj enega cilja, potem ne bi nikamor prišli. Tako jaz vidim te stvari. In Prepričan sem, da bomo na ta način dosegli dogovor v zvezi z Evropsko schemo za varovanje vlog. Hvala. Hvala lepa. Upajmo, da se bo to tudi zgodilo. Zahvaljujem se vam za to zelo dobro izmenjavo mnenja. Vidim, da so uh, vašemu predsedstvu čestitele prav vse politične skupine in tem čestitkam, ti oceni o uspehu se lahko zgolj pridružim. Seveda bomo še naprej sodelovali, še naprej bomo sodelovali uh, z vami kot ministrom v Ekofinu. Torej, naše sodelovanje se bo nadaljevalo. Hvala lepa.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 Uh, Te direktive za veliko večino smo v dialogu sa svetom, kajti, kot veste, uh, želimo, da je ta uh, predlog učinkovit, zato moramo v celoti sodelovati sa svetom, zato da bomo napredovali kar se da hitro. Svet je podal nekaj predlogov sprememb. In meni se zdijo smiselni. Mi se moramo sedaj dogovoriti za postopek. Kajti poenostavljeni eh, postopek bi nam eh, omogočil, da bi delovali eh, blizu roka, ampak poročevalec nam bo povedal več in Werner, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ehm, časovnica je tu zelo težka in rad bi se osebno zahvalil vam in pa članom sekretarjata eh, za pripravljalno delo in sedaj bomo lahko odložili roke. Eh, torej, kar se tiče delegiranega akta, pa tudi kar se tiče zakonodaje na prvi eh, ravni, je tako, da eh, je prišlo do zamud in pa eh, da je razlog za vse to odločitev Evropske komisije. Torej, Evropska komisija je to želela predstaviti takoj pred eh, poletnim premorom, potem pa je eh, bilo pozno po poletju in zato je prišel potem delegirani akt. Eh, Nam se je vse skupaj zdelo zelo pozno. Najprej bi rad povedal nekaj o delegiranem aktu. Predlagali smo, da tukaj ne bomo podali ugovorov. Ni predlogov sprememb. To pomeni, da bomo o tem jutri lahko brez težav glasovali. To imamo dva odstavka. Šest eh, eh, eh, in potem tri uvodne navedbe in pa šest referenc, o katerih bomo glasovali v treh različnih glasovanjih. Torej, kaj je jedro tega delegiranega akta? Eh, sprememba eh, roka in sicer sa 23. februarja 2018 na 1. juli 2018. Menili smo, da bi morali rok odložiti eh, zaradi zavlačevanja Evropske komisije. V delegiranem pravnem aktu smo se o tem vsi strinjali. Torej, rok za prenos Eh, bi želeli preložiti na 1. oktober 2018. Torej ta rok bi veljal za eh, zavarovalniško industrijo. Tukaj ni težav. To pa je povezano še s sledečim. V svetu je potekala razprava in 15 od 28 držav članic je želelo, da bi um, prenesli tudi rok za prenos 23. februarja in pa predlaga se, da bi to preložili na 1. juli 2018. Ta predlog se mi zdi smiseln. Če tudi eh, se dve velike države s tem niste strinjali, Francija in Nemčija, celo vrsta manjših držav, Italija, Velika Britanija in pa majhne države so menile, da bi morali tudi ta rok ustrezno prilagoditi imamo predlog um, uh, zakona Evropske komisije oziroma eh, potrebno je sedaj eh, pre, predložiti eh, predlog za spremembo zakona. Tudi ta predlog smo dobili relativno pozno in sicer 20. decembra. Takrat ni bilo več sestankov. Če bi se to zgodilo en teden prej, bi vse lahko uredili znotraj rokov na zadnjem sestanku eh, pred božičnimi počitnicami. Sam nisem kriv za to, strokovni uradniki verjetno tudi ne. Uh, Toda um, modrost komisije je tako odločila. Sedaj imamo uh, spremembo direktive. Tukaj se predlaga sledeče. Prvi člen. Spreminjamo rok uh, za prenos uh, na 1. juli 2018. Rok za druge bi prenesli na 1. oktober, torej za industrijo. V drugem členu je zapisano, da bo veljala retroaktivna uporaba. To pomeni, da bi eh, morala ta direktiva veljati tudi za nazaj in sicer od 23. februarja. Zakaj je to pomembno? torej po eh, plenarnem zasedanju in pa med, torej med eh, parlamentarnim eh, zasedanjem in pa med sklepom mora biti nek premor. To pomeni, da je lahko rok naslednji, naslednje plenarno zasedanje, to bi bilo potem med 28. februarjem in 1. marcem in to je po roku 23. februar. To pomeni, da obstaja nek čas pravne negotovosti. Zato je sekretarjat eh, to predlagal in eh, ta rok je tudi zadosten za to, da bomo uporabnikom eh, dali pravno gotovost, zato da ne bodo mm, podali potem kakšnih zahtev za očkodnino se strani industrije. Torej, če nimate nobenih ogovorov, potem bi o tem lahko glasovali jutri. In V naslednjem tednu bi lahko potem eh, odločali o spremembi rokov. To pomeni, da bi se strinjali z delegiranim aktom in pa tudi s to spremembo roka. Po mojem mnenju je ta stvar neproblematična. In še moja zadnja pripomba. Včeraj sem se pogovarjal s pristojnim bolgarskim finančnim atašajem. On mi je zagotovil, da bo bolgarsko predsedstvo eh, to pravočasno v skladu z rokom pripeljalo do eh, sprejetja v svetu. Hvala lepa za vašo podporo in mislim, da bomo lahko to eh, izpeljali brez večjih težav. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Langen, za vaše, vašo vodilno vlogo pri tem in za vašo, zato da ste rešili zelo zapleteno situacijo, ki je mi sicer nismo povzročili, ampak parlament jo je očitno dobro rešil. Govorite tudi v imenu moje skupine. Dobro ste opisali amandma sveta in glede tega moramo biti povsem skladni, sicer ne bomo mogli spoštovati roka. Moramo se strinjati tudi glede kompromisa vseh držav članic in sveta, zato da bodo tiste države članice, ki so že pripravljene, lahko to naredile hitreje. Ta notranji problem je sedaj rešen, svet eh, sedaj popolnoma podpira ta predlog in tako smo lahko sedaj povsem usklejeni in zahvaljujem se vam tudi za eh, to določbo o retroaktivni uporabi. In to bomo tudi na tehnični ravni rešili čez nekaj dni. In eh, mi bomo lahko hitri. Komisija bi nam sicer lahko dala besedilo teden prej in s tem bi se izognili tej težavi. Ampak v vsakem primeru se zahvaljujemo komisiji za ta predlog. Vemo, da je bila odločitev malce zapletena, da je bilo vključenih več nadstropij te stavbe, da smo morali čakati na to, da so papiri pripotovali do nas in sedaj lahko operaterjem na trgu damo tudi določeno gotovost in jasnost. Danes popovdne bomo obravnavali ta govor, istočasno bomo sprožili postopek po členu 52, kar pomeni, da bo poročevalec pripravil predloge sprememb. Ti bodo identični amandmajem sveta, tako bomo v celoti usklajeni svetom in ne bo trialoga, obe besedili sta nam reči identični. In na to bomo imeli sedem tednov in v tem obdobju bo mogoče uložiti v govor, potem pa bo besedilo avtomatično sprejeto. Eh, svet bo naredil isto, usporedno z nami, kar pomeni, da se bomo lahko izognili trialogu in na ta način rešili problem. Podpiram predlog poročevalca in sveta. In eh, podpiramo tudi to glasovanje o govoru danes popovdne. To je dober način, kako smo rešili, kako je zakonodajalec rešil ta problem in na ta način pokazal, da je Evropa tudi lahko hitra. Sedaj pa bom dal besedo komisiji tudi potem, ko se bodo izrazili poročevalci v senci. Ashley Fox za EKR, njega ne vidim, tudi Sofi Intveld ne vidim. Ne vidim nobenega od poročevalcev v senci, zato dajem besedo komisiji. Hvala eh, predsednik Guatieri, hvala lepa poročevalcu gospodu Langenu eh, za njegove besede, za podporo. Dejansko smo poskušali slediti uh, priporočilom rezolucije Evropskega parlamenta v zvezi z uporabo IDD-ja. Če tudi smo obžalovali dejstvo, da nekateri distributeri zavarovalniških polic niso uh, mogli premostiti tehničnih eh, vidikov in niso mogli uresničiti, izvajati te direktive pravočasno. Nismo se mogli strinjati za to, da bi um, podaljšali ta rok za začetek izvajanja. Um, in eh, zato pozdravljamo rešitev Evropskega parlamenta. Kot ste že omenili, je prišlo do nekaj tehničnih eh, težav in zato je bil ta predlog eh, za manjšo zamudo sprejet. Jemljemo na znanje stališče, ki so ga izrazili nekateri člani sveta in tudi svet. Prav tako jemljemo na znanje tudi dopis, ki nam ga je Ekon posredoval in upam, da bomo lahko našli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 Torej sedaj so vnesli tudi to zamisel o pravne varnosti. In seveda glasovanje bi moralo potem potekati danes popovdne, to je treba uvrstiti na dnevni red. Ne, torej ne danes, kdaj pa bi potem glasovali? Sploh ne bi. Dobro, toliko bolje. V redu. Ja. Torej, danes bomo glasovali o tem govoru. Na to bomo uporabili postopek po členu 52. Vi predstavite besedilo in na to bo besedilo avtomatično sprejeto, razen če bo presežen določen prak držav, ki bi eh, dogovor ugovarjale. Z drugimi besedami ni nam potrebno o tem glasovati. Hvala lepa.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

Spoštovani kolegi, bomo začeli. Pozdravljam bolgarskega ministra za finance in predsedojočega Ekofina Vladislava Goranova. Hvala, da ste se nam pridružili, hvala, da ste sprejeli naše povabilo, da predstavite prednostne naloge bolgarskega predsedstva na področju pristojnosti ekona. Tesno že sodelujemo z predstavniki bolgarskega predsedstva in eh, čestitam vam za vaš delovni program, za vašo zavezanost tudi temu odboru. Prepričan sem, da bomo dobro sodelovali. Želimo vam veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Vaš uspeh bo tudi naš uspeh, kajti kot vemo, bo v vašem obdobju predsedovanja pregledanih kar nekaj pomembnih dosjejev. Najti bomo morali eh, skupen pristop, dialogi se bodo, trialogi se bodo začeli na v številnih dosjejih eh, in eh, prepričan sem, da bomo dobro sodelovali. Dobro smo že začeli, razpravljali smo že o direktivi o skupnem prvozemu tvegan na področju dobrovalništva in eh, prepričan sem, da bomo lahko našli tudi rešitev za to, da bomo spoštovali zelo ambiciozne roke. Preden vam dam besedo, pa bi želel povedati tudi to, da je to zelo pomemben trenutek za opredelitev našega, eh, naše časovnice za eh, uresničitev gospodarske unije. To je tudi znak uspeha naše valute, evropske uh, ekonomske in monetarne unije, Evrops, Evropska unija se vrača na svetovno prizorišče in eh, vaša država je tudi izrazila željo, da bi se pridružila evru, da bi prevzela evro valuto in to se mi zdi zelo pozitiven znak, to podpiram, pozdravljam. Torej, hvala, da ste z nami. Sedaj pa imate besedo, gospod Vladislav Gorano. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Bom takoj prešel na bolgarščino. spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci, člani odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Bolgarija je že 11 let del širše evropske družine in v prihodnih šestih mesecih eh, bo Bolgarija predsedovala svetu Evropske unije. To je politično središče eh, odločanja v Evropski uniji odgovoren sem za to, da vam predstavil prioritete bolgarskega predsedovanja na področju eh, pristojnosti odbora Ekon. Naš eh, sestanek danes je zelo pomemben. Izraža namreč našo ambicijo eh, za konstruktiven dialog in izboljšanje institucionalnih odnosov med Evropskim parlamentom in svetom Evropske unije. Evropska unija se nahaja v obdobju stabilne gospodarske rasti, eh, trg dela se je izboljšal, finančni, eh, finančna situacija prav tako. Po drugi strani pa se soočamo tudi z zelo resnimi izzivi in mislim, da moramo biti odgovorni in konstruktivni, če želimo te, se tem, s temi izzivi ustrezno soočiti in zagotoviti splošno finančno stabilnost in dolgoročno gospodarsko rast. Rad bi vam zagotovil, da v času bolgarskega predsedovanja, da se bomo sredotočili na zelo eh, pomembne vidike eh, ekonomske in eh, monetarne unije, osredotočali se bomo na bančno unijo, na unijo kapitalskih trgov, na davčni okvir, na davčna pravila, na davčno zmogljivost in eh, izmenjali bomo tudi mnenja eh, na področju evropskega mehanizma za stabilnost. Naša prioriteta bo okrepitev bančne unije. Imamo eh, namen Eh, razširiti um, to ambicijo in dodati tudi bolj uh, natančne korake v zvezi z maševanjem tveganja in pa skupnim prevzemom tveganja. Uh, to bo tudi omogočilo uh, razpravo glede um, bančne unije, kjer bo Evropski mehanizem stabilnosti igral uh, okrepljeno ulogo. Drugo vprašanje, ki je zelo pomembno, se nanaša Eh, tudi na eh, davčni okvir Evropske unije eh, na osnovi napredka, ki ga bomo zabeležili na vseh teh področjih, bo Evropski svet junija sprejel širši, širšo časovnico glede poglabljanja ekonomske in monetarne unije. Prepričani smo, da je ta svežen eh, zelo pomemben, da vsebuje zanimive, pomembne ideje, zlasti eh, dolgoročne narave. Gospe in gospodje, bolgarsko predsedstvo eh, bo ehm, zagotovilo uresničitev eh, cikla 2018 eh, gospodarskega usklajevanja, tako imenovan Evropski semester. Včeraj je svet eh, sprejel sklepe glede letnega pregleda rasti in sprejel tudi priporočila za euroobmočje. Rad bi vas obvestil o tem, da bo bolgarsko predsedstvo organiziralo tematsko razpravo med finančnimi ministri marca 2018 2018. Eh, ta se bo osredotočila na implementacijo priporočil za 2017 in eh, zlasti na um, večjo produktivnost dela. Na to bo uh, svet uh, in Evropski svet junija sprejel tudi svežen s uh, specifičnimi priporočili uh, za države za 2018-2019 in um, Ukrepili bomo tudi implementacijo strukturnih reform in investicij v Evropski uniji. Ko govorimo o prihodnosti Evropske unije, je zelo pomembno, da se osredotočimo na glavne prioritete poročila petih predsednikov, ki je bilo objavljeno junija 2015 in tudi uh, na. Mm, pet eh, študij Evropske unije eh, na področju prihodnosti Evrope do 2025, ki eh, so bila objavljena maja 2017. Kot sem že omenil, se bo bolgarsko predsedstvo osredotočilo na zmanjševanje tvegan v bančnem sistemu. Estonsko predsedstvo je zelo veliko naredilo na področju bančnih eh, dosjejev, ampak eh, še nekaj vprašanj ostaja odprtih in bolgarsko predsedstvo bo poskušalo čim prej naš najti uravnotežene kompromise glede vseh teh vprašanj in pričakujemo, da bomo lahko začeli razprave z Evropskim parlamentom. Napredek na teh eh, dosjejih je ključnega pomena, to je namreč v interesu vseh evropskih državljanov, ki uporabljajo bančne storitve. Bolgarsko predsedstvo bo uh, trdo delalo na tem, da bo mm, zagotovilo napredek na tehnični ravni, uh, na zakonodajnem predlogu glede. Um, scheme zavarovanja vlog. Na to ko bo enkrat dosežen dovoljšen napredek na področju eh, ukrepov za zmanjševanje tvegan. Eh, za enkrat eh, so samo države članice, ki so članice euroobmočja, del vseh elementov bančne unije, ampak v to skupino bodo kmalo vključene tudi druge države. Ne nazadnje, Balkansko predsedstvo bo še naprej delalo Eh, na uniji kapitalskih trgov eh, in to skladno z ažuriranim srednjeročnim načrtom, eh, zlasti glede povečanja deleža in učinkovitosti financiranja strani organov, ki niso banke. Nadaljevali bomo z razpravami tudi o zakonodajnih predlogih in delali bomo tudi na zahtevah eh, glede tretjih eh, držav. Gospe in gospodje, Bolgarija bo nadaljevala z delom na zakonodajnih predlogih eh, tudi za pan-evropski pokojninski proizvod, zato da bomo lahko zagotovili mm, napredek na tem področju in začeli z razpravami tudi glede pregleda evropskega sistema finančnega nadzora glede sporazuma v zvezi z pogajalskim mandatom sveta decembra 2017 in glede prvega pregleda eh, uredbe o eh, infrastrukturi trgov, ki pokriva tehnične vidike, eh, smo pripravljeni za pogajanje z Evropskim parlamentom, potem, ko bo parlament sprejel poročilo z amandmaji kar je še zelo pomembno, so evropski državljani eh, in pa obdavčitev podjetij. Glede tega bi vas obvestil, da so eh, naše prednostne naloge na področju obdavčitve da vključujejo tudi eh, strateške in programske dokumente Evropske unije, zakonodajne predloge, delovni program Evropske komisije in naš namen bo promocija investicij, eh, vzdržna gospodarska rast, eh, poštena konkurenca znotraj notranjega trga, pošteno in učinkovito obdavčevanje, dobička podjetij in večja preglednost na področju davkov. Na to naslednja prioriteta je eh, enotni DDV, območje enotnega DDV-ja v Evropski uniji mm, in eh, glede tega si bomo prizadevali eh, za učinkovito uporabo orodij za integrirano upravljanje DDV-ja. Eh, okrepljeno eh, upravno sodelovanje med državami članicami, zlasti eh, davčnimi upravami. Na tehnični ravni je zelo pomembno tudi, da se ukvarjamo z vprašanjem obdavčitve digitalnega gospodarstva in lahko vam zagotovim, da spremljamo pripravo zakonodajnega predloga ki ga komisija pripravlja za eh, začetek leta 2018 in poskusili bomo narediti, kar se da, da bo šlo to čim hitreje. Prav tako si bomo prizadevali za uh, eh, uh, eh, modezno izmenjavo informacij, uh, zlasti glede um, čezmejnih uh, situacij. In o tem bomo govorili tudi na uh, sestanku ECOFIN marca 2018 glede eh, seznama mm, držav, ki so davčne oaze. To je eh, zelo pomembna prednost našega predsedstva in delali bomo na vseh teh vprašanjih. Gospe in gospodje, to so glavne prednostne naloge bolgarskega predsedstva na področju gospodarskih in finančnih zadev. Eh, uspeli bomo, če bomo dobro sodelovali z Evropskim parlamentom in svetom. In prepričan sem, da. Eh, Evropski parlament, ki je edina inštitucija Evropske unije, ki je izvoljena, ključnega pomena. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you. Hvala lepa za vašo predstavitev, ki je bila izčrpna in jasna. Hvala tudi za vaše besede glede Evropskega parlamenta. Gospod Balc ima besedo. Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister. Lepo pozdravljeni v odboru Ekon. Seveda vam želim najprej zaželeti veliko uspeha, vam osebno pa tudi vaši državi pri predsedovanju v prvi polovici leta 2018. Imam dve vprašanje. Najprej, Ali mm, lahko nekaj poveste o tem, kako želite podpirati pogajanja za Združenim kraljestvom mm, o Brexitu, zlasti ko gre za naše področje, eh, namreč eh, področje finančnih storitev, kakšne prednostne naloge boste tukaj zastavili. In pa druga točka. Pred nekaj dnevi smo slišali napoved vašega premijeja, češ, da želi vaša država vstopiti v območje evra. Številke so um, pozitivne, obstaja pa tudi nekaj pomislekov. Veliko dela boste morali še opraviti. Komisar Moskoviči je opozoril na to, da je treba okrepiti produktivnost v vaši državi, da je treba tudi um, okrepiti tuje naložbe. Potem drugi pravijo, da je treba še vedno veliko narediti na področju boja proti korupciji. Ali lahko um, nekaj več poveste o tem, kakšne konkretne ukrepe tukaj načrtujete? Ne, jaz se mi ste bavili. Lahko odgovorim gospodu Balcu. Hvala lepa za vaše vprašanje. Bom začel z zadnjim. Lažje namreč govorim o situaciji v Bolgariji ta trenutek. Za nas eh, je seveda evroobmočje in Schengen. To je priložnost za večjo integracijo Bolgarije v strukture Evropske unije. Obstaja mm, dvom, da uh, iščemo poceni dividende tega pristopa. Ampak naj vam zagotovim, da obstaja statistični podatki v Eurostatu. Mi smo država, ki spoštuje uh, finančna pravila. Ko smo začeli s tranzicijo socialističnega režima uh, v, tržni, v tržno gospodarstvo v Bolgarijo, nas je precej naučila. Torej, to je bilo v 90-ih letih. Uh, In naj vam povem, da imamo že 20 eh, eh, let ta eh, režim valute. Bolgarski lev je namreč indeksiran na evro. In eh, ko je bil ta režim eh, uveden leta 1997, eh, se je Bolgarija zavezala, da bo svojo nacionalno valuto indeksirala najprej na Marko in na to, ko je nemška marka izginila in ko je um, Nemčija prevzela evro, je bil lev indeksiran na evro. In to traja že 20 let. Ehm, in uh, menjalniški tečaj je bil natančno 1,9553. To je bil uh, tečaj uh, za nemško marko. Lev uh, je bil obravnavan kot manj konkurenčen zaradi tega, ampak uh, naša centralna banka uh, ima isto vlogo kot Evropska centralna banka. Uh, In mi smo del eh, tega eh, krvnega obtoka euroobmočja. Smo eh, izven tega območja, ampak euroobmočje in politika Evropske centralne banke na nas učinkuje. In ni jasno, ali kaj bi bilo treba najprej narediti, ali bi bilo treba najprej zagotoviti dovoljšno konvergenčnost, zato da bi lahko uh, pristopili k evroobmočju ali obratno, ali uh, je treba najprej promovirati uh, zunanje uh, investicije in na ta način konvergenčnost. Uh, Kohezijska politika je bila ena od najbolj uspešnih politik Evropske unije in uh, bolgarski priste, pristop k evroobmočju bi šel v tej smeri. Mi, nam se seveda ne uh, mudi, uh, zaenkrat še nimamo strategije za uh, našo udeležbo v uh, evroobmočju. Ampak to je del te kohezijske politike. Naj povem, da mi ne predstavljamo nobenega tveganja za evropsko monetarno politiko. Bolgarija ima, eh, je tretja država z najnižjim eh, dolgom in naš presežek je približno eh, en odstotek bruto domačega proizvoda. Glede davčnih pravil smo bolj pozitiven kot negativen zgled. Gospod Fernandez. Alfred Sand. Then. Alfred Sand v tem primeru. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa, eh, da ste nam pridružili, minister, um, in veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Gospodarska situacija v EU in v evroobmočju se izboljšuje. In glede na to ni več eh, smiselno, da se uporablja argumente eh, varčevanja, ki prizadevajo zlasti upokojence in eh, tiste z najnižjimi dohodki morali bi pomagati tej uh, gospodarski uh, ravni z agregiranim popraševanjem in z izboljšanjem um, standardov. Se vam ne zdi, da bi bilo primerno, da bi uh, uvedli um, Eh, nek, neko skupno osnovo, eh, ki bi omogočila vsem, da bi eh, lahko zabeležili boljšo gospodarsko rast. Ali se vam zdi, da bi to svet lahko sprejel? zlasti v luči prihajajočih evropskih volitev ali um, ne bi bilo primerno, če bi lahko državam članicam pokazali, da so e, leta varčevanja tudi prinesla sadove. In na to, glede na to, da se končuje e, mandat komisije, me zanima, kakšno je vaše mnenje glede učinkovitosti EFSA in kohezijske politike, e, glede konvergenčnosti med gospodarstvi v srednji, vzhodni in zahodni Evropi. Hvala. Mnogo seriozni vprosi postavljate. Hvala lepa. To so zelo resna, zelo pomembna vprašanja, za katera se vam zahvaljujem. O tem bi lahko govoril dneve in dneve. No, glede vrčevalnih ukrepov bom s tem ni začel. Mislim, da sedanja finančna pravila ostajajo zelo zapletena o njih je treba razpravljati na ravni sveta in ta pravila morajo biti poenostavljena, o tem ni nobenega dvoma. Glede eh, javnih odhodkov, to lahko eh, vodi v večje eh, popraševanje, večjo rast in tako dalje. Ampak moramo si pogledati tudi, na kakšen način bomo to financirali. To bo šlo potem iz eh, nacionalnih eh, proračunov. Vemo, da je eh, raven, splošna raven evropskega dolga precej visoka. In če bomo ta sredstva porabili, bomo porabili sredstva mm, za prihodne generacije. Zadolževanje in eh, večji obseg eh, javnih eh, odhodkov zaradi dolgov ni, ni politika bolgarskega predsedovanja. Glede rasti, ja, to je dobro, to pozdravljamo, lahko malce zadihamo, vsaj v Evropi in v evroobmočju, ampak žal, v trenutku, ko eh, zabeležimo rast, moramo že začeti razmišljati o tem, da se bo eh, ta cikl lahko tudi obrnil in da bo prišlo do krize. Vemo, da v gospodarstvu poznamo takšne cikle in ko so časi dobri, moramo že razmišljati o slabih časih, ki nas čakajo. Glede kohezijske politike vam lahko dam eh, primer iz Bolgarije, ko smo se pridružili Evropski uniji pred manj kot desetimi leti, je bil. Uh, um, Del financiranja uh, v Bolgariji 28 odstotkov, uh, ampak v tem času, odkar se je Bolgarija pridružila, pa je bila eh, splošna raven leta 2016 46 odstotkov, se pravi od eh, ene tretjine do uh, polovice in sicer govorimo o mm, BDP-ju na eh, prebivalca. Kar se nas tiče, je članstvo Evropske unije absolutna zgodba o uspehu. Glede uloge finančnih ministrov in pa uporabe proračunskih sredstev, to se razlikuje od ene države do druge, ampak mislim, da eh, povečanje proračunskih sredstev ne bo vodilo v rast, sicer bomo na ta način lahko dokazali obstoj perpetuum mobile. Hvala lepa. Kay Winber. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste se nam pridružili, gospod eh, minister. Moje vprašanje se nanaša na um, koherentnost pravil v Evropi. Sedaj eh, govorimo o eh, treh eh, dosjejih in imamo rezolucijo CCP Recovery in še dve drugi. Glede soporočevalka na prvem dosjeju, zelo dobro poznam izzive, ki jih to prinaša če so v neki zakonodaji sprejete določene odločitve, to še ne pomeni, da bomo lahko zagotovili eh, eh, enake odločitve in enake rezultate v drugem dosjeju. Kako bo vaša ekipa lahko eh, omogočila to usklajenost med dosjeji in če temu dodamo še brexit, se bodo stvari še bolj zakomplicirane. Zanima me, kako bo bolgarsko uh, predsedstvo zagotovilo, da razprave v zvezi z temi dosjeji ne bodo posegale v eh, pogajanja z Združenim kraljestvom v zvezi z Brexitom, zlasti kar se tiče CCP-jev z tretjimi državi. Kako boste lahko eh, zagotovili eh, to usklajenost in se izognili temu, da bi v razpravo posegel Brexit? govorim za Brexit, to je ena tržna istorija. No, Brexit je seveda obžaloval, obžalovanja ureden in žal mi je, da so državljani Združenega kraljestva glasovali tako, kot so. kajti mm, Evropska unija je tista, ki zagotavlja mir na kontinentu. Poleg tega pa takšne delitve v trenutnem gospodarstvu niso dobrodošle. Manjše države postajajo šipkejše, velike pa postajajo vse močnejše. Kar se tiče dosev, ki ste jih omenili, mi na to gledamo kot na uh, celoten svežen. Naši strokovnjaki usporedno delujejo na vseh dosejih, recimo, ko gre za centralne nasprotne stranke in pa reševanje in sanacija eh, centralnih nasprotnih strank. To je del tržne regulacije in v zvezi s tem poteka delo v delovnih skupinah sveta. Eh, sveta Na podlagi dosežkov estonskega predsedstva bomo lahko dobro napredovali na področju nadzora in pa reševanja in sanacije centralnih nasprotnih strank. Vse bo potekalo v okviru v, a, uredbe a, e, trgov o ureditvi trgov trgov. No, predvsem je tukaj eh, poudarek na nadzoru tretjih strani. V, v času estonskega predsedstva smo dosegli tudi dogovor o pogajalskem mandatu za emir in začeli bomo s pogajanji, tako ko bo parlament pripravljen. Thank you, uh, Mr. Hvala, gospod Klinc je naslednji. Gospod predsedujoči, gospod minister, lepo pozdravljeni tukaj v odboru. No, um, Evropska unija trenutno zaostaja za ZDA, ko gre za nove tehnologije, govorimo o internetu in podobnem. Uh, Našo vlogo največjega gospodarskega prostora na svetu bomo lahko eh, uveljavili le, če bomo tukaj nadoknadili pri teh novih tehnologijah ali pa postali vodilni. V vaši predstavitvi nisem slišal ničesar o tem. Zanima me, če boste med vašim predsedovanjem podali tudi kakšen predlog, eh, kako bomo lahko v, ta, v tem sektorju poskrbeli za več investicij. Potem drugič, Brexit bo privedel tudi do tega, da bo Evropska unija imela manj denarja, manj sredstev, kajti Velika Britanija je neto uplačnica. Istočasno pa bomo imeli več izdatkov. Ne samo na področju raziskav in razvoja, ampak tudi na področju migracij, beguncev, energije in tako naprej. Ali se vam ne zdi, da bi se ob eh, tej priložnosti morali vprašati, ali ni morda porazdelitev ulog eh, eh, med Evropsko unijo in pa državami članicami zrela za mm, morda kakšno posodobitev. Morda bi morali na novo porazdeliti naše naloge, tako da bomo lahko shajali tudi z mm, manj sredstvi. No, potem tretjič. Slišali smo, da številna podjetja da so se številna podjetja, predvsem majhna in sine velika podjetja, preselila iz Grčije v Bolgarijo, verjetno iz davčnih vzrokov in podobnega. Ali se je ta proces sedaj zaustavil oziroma ali še traja in ali si lahko predstavljate, da bi lahko sedaj, ko, Grčija, ko si je grško gospodarstvo opomoglo, um, da bi lahko končali ta proces, ki pravzaprav predstavlja gospodarsko izgubo za Grčijo? Mnogo благодаря za vprašanje. Естествено. Hvala lepa. Ja, um, res je. Svet. Ekofin eh, ni dal dovolj povdarka temi umetne inteligence. Eh, no, ampak lahko rečem nekaj. Še vedno se spomnim zgodbe o uspehu nemške vlade, ki se je odločila, da bo združila moči z francosko vlado in drugimi državami članicami in so začeli z projektom eh, Aves лидирующий в этом отношении, а Airbus – это успешный производитель. На... Но, то е был проект, ki je postavil pod vprašaj vrhovni položaj vodilnih ameriških podjetij. To je bil torej dober zgled, da smo lahko tudi v Evropski uniji vodilni, vodilno vozlišče naprednih tehnologij. Prav imate, Evropa je bila na tem področju pred desetimi leti vodilna. Spomnimo se vseh izumov, do katerih je prišlo na starem kontinentu. No, ampak ehm, časi so se spremenili, drugi so sedaj prevzeli vodilno vlogo. za ekofin je naša prednostna naloga obdavčevanje v digitalni ekonomiji. Obdavčevanje je sploh naša prednostna naloga. Zbrati moramo nekaj idej o tem, kako bolj učinkovito obdavčiti multinacionalke. Uh, in moramo razmisliti tudi o tem, kako poskrbeti za obdavčovanje v digitalni ekonomiji. Obdavčiti je treba multinacionalke tako, da bodo dobički, ki so ustvarjeni v Evropi, ostali v Evropi za korist naših državljanov. Davčni sistem mora postati bolj pregleden in pravičen. No, potem. Uh, imamo tudi sklepe sveta z dne 5. decembra 2017. In sedaj čakamo na predloge komisije in čakamo tudi poročilo OECD-ja finančnim ministrom. To poročilo bomo verjetno dobili marca 2018. Um, takoj zatem bomo pripravili oceno predlogo komisije. Eh, kar se pa tiče e-publikacij in pa vprašanja ničnega obdavčevanja to vrstnih eh, publikacij. O tem še razpravljamo. Eh, pravzaprav je prišlo do spora med dvema državama članicama, zato je bil ta dosje v letu 2017 eh, eh, blokiran. Eh, no, kar se pa tiče vašega vprašanja v zvezi z selitvijo grških podjetij v Bolgarijo, to je nekoliko pretirano. To nima neke velike posledice za Bolgarijo ali Grčijo. Ni prišlo do masovne selitve podjetij. Eh, mi se seveda zauzemamo za pravičen sistem obdavčevanja. Ko gre za davčno stopnjo, ko gre za davčno osnovo, eh, pozdravljamo gospodarsko oživitev Grčije. Eh, skratka, tukaj ni bilo kakšnega večjega vpliva v smislu, kot ste vi to opisali. Torej, spoštovati moramo petminutni eh, slot za posamično vprašanje, sicer ne boste mogli vsi dobiti časa za govor. Prosim, da se vsi poslanci držijo časa za govor tri minute in pa prosim, da naš gost tudi eh, porabi maksimalno tri minute za odgovore. Dimitris Popidemulos je naslednji. Hvala lepa, gospod minister, lepo pozdravljeni v odboru Ekon. Želimo veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Prav tako se vam zahvaljujem za pozitivne uh, komentarje v zvezi z gospodarsko oživitvijo Grčije. Uh, imam nekaj vprašanj za vas. Včeraj smo na Ekofinu slišali, da ste zastavili socialni stebr eh, kot vašo prednostno nalogo. Vem, da v zvezi s tem poteka razprava in zanima me, kakšna je tukaj predvidena časovnica za podporo socialnemu stebru. Drugič. Vesel sem, da je ena izmed vaših glavnih prednostnih nalog bančna unija in pa evropska schema za zavarovanje vlog. Eh, no, istočasno želite poskrbiti tudi za Eh, skupni prevzem tvegan in za zmanjševanje tvegan. Eh, tukaj moramo doseči napredek, zaradi, eh, ravno zaradi sveta je tukaj prišlo do velikih zamud. In pa potem še MMF, večletni finančni okvir Evropske unije. Torej, v luči Brexita, kako boste poskrbeli za sveže vire za evropski proračun?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 No, spregovorili ste o večjem finančnem okviru. Eh, ja, to bo verjetno kar boleča razprava, sploh v luči Brexita. Do sedaj se nismo osredotočili na prava vprašanja. Najprej moramo vedeti, kakšne politike in inštrumente potrebujemo, potem pa moramo tem, te politike opremiti z vsebino marca bo v Sofiji potekala razprava na visoki ravni o MMF-u. Verjetno države članice ne bodo želele novih inštrumentov za zapolnitev vrzeli. Nekoliko skeptični smo tudi glede tega, če bi lahko z obstoječimi inštrumenti povečali prispevke neto vplačnic. Istočasno pa tiste države, ki profitirajo od kohezijske politike in, in kmetijske politike, povdarjajo, kako zelo so pomembni ti instrumenti. Kam je predloženje na komisijo TZD? Se namesim, no... Skratka, razprave bodo težavne, čakamo na predlog komisije. Ampak kakorkoli, pomembno je, da čim prej sprejmemo več, večletni finančni okvir, da ga podpre tudi parlament. Če bomo preveč odlašali z večletnim finančnim okvirom, če bo to sprejeto šele po volitvah, potem bo vse skupaj še bolj zapleteno, saj bomo imeli novo komisijo, nove poslance in eh, razpravo bo treba začeti z ničle. Kar se tiče poglobitve ekonomsko-monetarne unije, podpiramo do sedaj doseženo delo, eh, v zvezi s tem so potekale plodne razprave. Svežen komisije predstavlja pomemben prispevek, zlasti dolgoročno gledano. Svet je prav tako razpravljal o tem. Še naprej smo v, v stiku z eh, Marijom Centeno, predsednikom evroobmočja, vse skupaj usklajujemo. No, najbolj šporen del razprave je vprašanje skupnega prevzemanja tvegan in pa zmanjševanja tvegan, čemu je treba dati tukaj prednost. Nekatere države članice, predvsem večje, bi najprej želele opraviti fazo zmanjševanja tvegan in šele potem bi se premaknile na skupno prevzemanje tvegan. Težko je torej rešiti to dilemo, ta, to blokado, ampak večina držav si želi napredka. Hvala, Ernest Urtasun. Gracias, señor ministro, por esta hvala, gospod minister, da ste danes tukaj za nami. Imam tri kratka in konkretna vprašanja. Najprej, mojo skupino v zadnjih mesecih skrbi predvsem eh, ovire, skrbijo ovire za bančno unijo in pa uporaba javnih sredstev za reševanje bank. Zanima me okvir eh, svežnja za zmanjševanje tveganj. Zanima me, če ste razpravljali tudi o teh nedavnih ovirah na področju reševanja. Imate kakšno mnenje o tem, kakšen predlog? Zanima me, če se bo vaše vrstico ukvarjalo s tem vprašanjem. Drugič. Niti v dokumentih predsedstva, ni v vaši predstavitvi nisem zasledil omembe um, reforme poročanja po posamečnih državah. Eh, ne vemo, ali nameravate doseči kakšen napredek pri tem doseju v naslednjih šestih mesecih. In pa potem naslednja vprašanja, to je povezano za nečim, kar ste omenili in sicer gre za znameniti črni seznam davčnih oas. Številni izmed nas se ne strinjamo z včerajšnjo odločitvijo Ekofina in sicer zato, ker pravzaprav sploh nimamo nobene informacije o razlogih, zakaj so bile nekatere države umaknjene iz tega seznama. Zato me zanima, ali vaše predsedstvo meni, da bi morali javno objaviti dokumente, ki utemeljujejo odločitev, zakaj je neka država umaknjena za črnega seznama. Če ne poznamo teh razlogov, potem to seveda pri nas ustvarja določeno zaskrbljenost in pomisleke. Zanima me, kakšno je vaše stališče o tem. Napolno spodeljam te zato, če je pogoljama publično. Popolnoma se strinjam s tem stališčem, da je potrebne nekaj več preglednosti glede tega, zakaj eh, se države znajdejo na črnem seznamu eh, nekooperativnih jurisdikcij ali pa zakaj so iz njega umaknjene. To bi moralo biti javno in verodostojno. Včeraj sem rekel, da nam ne bi škodilo, če bi tiste države, ki so umaknjene iz seznama, bile javno objavljene. No, ampak eh, nažalost je to možno samo za njihovim soglasjem. Sicer bi seveda lahko prišlo do diplomatskega spora med državami članicami in pa nekooperativnimi jurisdikcijami. Lahko vam zagotovim, da je da delovna skupina na visoki ravni v svetu tesno spremlja izpolnjevanje zavez držav, ki so bile omaknjene seznama. In če zaveze ne bodo izpolnjene, potem imamo pravico do tega, da jih ponovno uvrstimo na seznam nekooperativnih jurisdikcij. No, že samo dejstvo, da poteka razprava o tem, kaže na to, da je bila odločitev sveta dobra države, ki so bile hitro, eh, države, ki so bile uvrščene na seznam, so kar hitro začele sodelovati z nami in to kaže na to, da je bila pobuda dobra. Dokladvane tu na tretji strani. No, kar se pa tiče poročanja o državah, Bolgarsko predsedstvo um, še vedno nadaljuje z uh, tehničnim delom v zvezi s tem. Uh, tukaj smo močno napredovali v času nizozemskega, slovaškega in pa matiškega predsedstva. Potrebujemo nekaj več časa za to, da bodo stališča jasna. Pravna služba je pripravila mnenje v zvezi s tem. spoštovati je treba člen 1.5 pogodbe oziroma to mora biti pravna osnova. Nekateri pa menijo, da bi morala biti pravna osnova prvi odstavek 50. člena, trenutno ni soglasja vsi s tem v svetu. Thank you, uh, Mr. Coburn. Hvala, gospod Coburn. Thank you, Mr. President. Um, in two... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Leta 2000, uh, sedem se je Bolgarija želela prikra, eh, pridružiti evro območju, ampak ni izpolnila pogojev. Ali vam je jasno, da tukaj eh, ni nobenega seznama želja? To pomeni, da boste morali zagotoviti eh, spoštovanje pakta stabilnosti in rasti, morali boste spoštovati finančnega ministra, eh, poskrbeti boste morali za vzajemno prevzemanje tvegan, potrebovali boste proračunsko zmogljivost in tako naprej. To bo uničilo vašo konkurenčnost, ne boste več konkurenčni. Mislim, da imate 10 odstotek Eh, davka na dobiček v eh, Bolgariji in 10 odstotkov eh, davka na podjetji. To je fiskalno, fiskalni raj. Zakaj bi želeli to spremeniti? Potem CCCTB želite povezati z harmoniziranimi davčnimi osnovami in zauzemate se za davčno harmonizacijo. To bi odpravilo vašo konkurenčno prednost. Uh, Eh, to je morda dobro za eurobirokrate, ni pa to dobro za vaše državljane. Še nekaj o City of London. Uh, no, uh, Verhofstadt in pa Barnier želita sedaj City of London kraznovati, ampak to bo otežilo življenja uh, bankam, ki zaostajajo, ki so v težavah, tudi pri vas. Uh, in potem boste vi vstopili v evroobmočjo, ki bo pravzaprav. Uh, katastrofa. Ne vem, kako se bomo izkopali iz tega. Ne želimo evropske um, katastrofe na našem pragu, kjer bi se fašisti borili z komunisti in tako naprej. Ne želimo takšne zmede, ampak. E, to vas čaka, če se boste temu pridružili. E, potem e, tudi pokojnine bodo vezane na finančne trge in če se bo finančni trgi združili, potem boste ostali brez pokojnin uh, ja, mi odhajamo, ker ne želimo te zmede. Evropska unija tudi spodko, spodkopava NATO in posredovanja Evropske unije v Ukrajini so nas pripeljala na rob vojne. Uh, to je res prava zmeda. Jaz eh, napolno razbiram vaš tezo, eh, samo če ne jaz podeljam. Eh, sem ubeden. Ja, razumem vaše razmišljanje, ampak nažalost se s njim ne strinjam. Jaz podpiram Evropsko unijo polno. Mislim, da je Brexit eh, žalostna zgodba, ampak dobro. Eh, tako pač je, tako, takšna je bila volja elektorata v Veliki Britaniji. Eh, mi verjamemo v slogan združeni v različnosti mislim, da smo skupaj močnejši. No in seveda eh, globalizacija svetovnega gospodarstva pomeni, da bodo veliki postali močnejši in manjši bodo postali šipkejši. Čas bo pokazal, ali imamo prav ali ne. Ampak CCP, CCCTB ne pomeni harmonizacije davčne osnove. Davčna osnova je zelo široka. E, upamo, da bomo napredovali pri tej, osnovi, e, pri tej razpravi o davčni osnovi. Eh, večja davčna pravičnost in pa zmanjšanje davčne konkurenčnosti je pravi korak v Evropski uniji. Nas ne skrbi eh, članstvo v Evropski uniji. Od članstva v Evropski uniji smo imeli zgolj koristi. Samo pozitivne strani smo do sedaj um, uživali, zato se ne strinjam z vašimi pomisleki. Jaz imam zelo dobro ekipo, naša stanje naših financ ni ogroženo v Bolgariji, tako da res ne vidim nobenega razloga za eh, takšen vaš odnos. Moje zaveze v Bruslju ne bodo škodile financam v Bolgariji. Gospa Kapel je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister želim vam eh, veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Jaz sem eh, Avstrika. V drugem letu 2018 bomo prevzeli predsedovanje Evropske unije in če boste vi uspešni, bomo uspešni tudi mi. Einige Prioritäten genannt äh, in Ihrem Bereich. V predstavitvi ste govorili o prednostni nalogi, v glavnem ste govorili o preprečevanju izogibanja davkom, želeli ste, da želite zagotoviti večjo preglednost eh, na področju področanja podjetij, da želite boljše sodelovanje organov na področju DDV-ja. No, čakajo vas doseji eh, harmonizaciji, recimo CCCTB ali pa CCCTP. Bolgarija je uh, davčno zelo konkurenčna država, uh, omenjena je bila desetostotna davčna stopnja. Uh, kako boste se torej lahko lotili izvrševanja teh prednostnih nalog? In pa še druga točka. Gre za vaše potencijalno članstvo v območju evra. Rekli ste, da, bo, da se bo Bolgarija. Bolgarija, da bo Bolgarija v prvem polletju uradno kandidirala za euroomoče. No, parametri so prepričljivi, imate proračunski presežek, eh, najmanjš, enega izmed najmanjših proračunskih primankljajev, imate petodstotno gospodarsko rast, ampak imate tudi BDP, ki je 80 odstotkov pod poprečjem euroobmočja. Zato me zanima, kako boste tukaj nadoknadili zaostanek. Zato, da vas bodo potem podprli tudi v svetu. Kako boste se borili proti korupciji, kako boste zvišali življenski standard in kako boste poskrbeli za fair play? Uh, po odnošenju na predsedatelstvu tu, iskam, da bi uverja, če ste ostajem dostatečno ravno tudi za avstrijsko predsedatelstvo, tako da imate možnost. La, uh, ja, kar se tiče vašega predsedovanja, lahko vam zagotovim, da bomo vam prepustili kar nekaj dela. Jaz sem v stiku za vašim finančnim. ministrom ali ministrico. Eh, kmalo se bomo tudi srečali, torej estonski naš in pa vaš finančni minister in eh, govorili bomo o pomislekih in pa izzivih, ki so nam skupni. Kar se tiče izboljšanja standarda življenja. Standard življenja je seveda odvisen od kakovosti vladanja in naša vlada si zelo prizadeva za to, da bi izboljšali standard življenja v Bolgariji. V zadnjih nekaj letih smo imeli um, velik porast dohodkov. To nas je nekoliko približalo evropskemu poprečju BDP-ja. Seveda se želimo tukaj hitrejšega napredka. Mladi ljudje se v manjši meri izseljujejo iz Bolgarije kot prej. Tako da bomo lahko tukaj uspešni, če bomo lahko zagotovili takšen življenski standard, ki bo ohranil mlade ljudi pri nas, ne pa obratno. No, veliko je tudi starejših eh, državljanov, ki se preselijo v Bolgariji, eh, ko dobijo eh, pokojnine. Mm, Bolgarske vasi so pozdravile na tisoče družin iz Avstrije, Nemčije, Velike Britanije no, ti ljudje želijo porabiti svoje pokojnine v Bolgariji. Bolgarija ima čudovito naravo in tudi uh, podnebje nekoliko bolj prijazno kot tole tukaj v Bruslju. Thank you, Dario Srozati. Hvala lepa, Dario Srozati. Thank you, Chair. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospod minister, lepo vas pozdravljam na današnjem sestanku ICON. In um, pozdravljam vas torej v uh, vaši funkciji kot uh, bodočno predsedujočo ECOFIN-u. E, torej, države veliko izgubijo zaradi goljufi DDV-ja in sicer se izgubi na e, milijarde e, davčnih prihodkov, kajti to se dogaja tudi preko udeležbe evropskih podjetij. Evropski parlament in Evropska komisija delata na dokončnem eh, sistemu DDV-ja. Zanima me, do kakšne mere se bo ta pobuda ukvarjala z izgubami, ki sem jih omenil in do kakšne mere bomo lahko omeni, omejili eh, možnosti za zlorabo DDV-ja. Ali In nameravate podati kakšno pobudo za to, da bi se zoprstavili takšnim praksam, ki uh, toliko stanejo naše države članice? In bi imel bi še drugo vprašanje. Eh, imamo posebni preiskovalni odbor uh, Evropskega parlamenta, uh, ki se je ukvarjal z panamskimi dokumenti in odbor je predstavil svoja priporočila. Na plenarnem zasedanju so bile ta priporočila tudi sprejeta. Cilj je, da bi omejili izogibanje davkom, pranje dajanja in pa um, davčne utaji. Zanima me, kaj boste storili za to, da bi izvajali ta priporočila. Ali ste eh, pripravljeni eh, prevzeti uh,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 proračunu in sicer gre tukaj za 150 milijard. Leta 2015 je Bolgarija skupaj za Avstrijo, Mačarsko in Češko republiko sprožila pobudo za to, da bi spremenili direktivo o DDV-ju. Želeli smo uvesti Uh, Prodolžava, sa sigurnost, uh, sistema T na okončateljno ustno danek. Predlagali smo določen predlog, ki ga je komisija zavrnila. Dokončni sistem DDV-ja eh, bo pripomogel k temu, da bomo eh, rešili problem izgube DDV-ja. Eh, mi bomo podpirali ta prizadevanja. Za nas je to prioriteta. Bolgarija ni vodilna oziroma najviše na seznamu v smislu izgub DDV-ja, to da v Evropi je vse preveč ljudi, ki imajo koristi od eh, prostega eh, poslovanja in tako na nezakonit, eh, neupravičen način obogatijo. In sicer iz zaradi zlorabe DDV-ja. Mi bomo še naprej delali na tehnični analizi predloga Evropske komisije. In sicer preden, bo, eh, torej preden pa bodo pogajanja zaključena, je prezgodaj, da bi govorili o rezultatih. Upam, da bomo dosegli splošen pristop v svetu in sicer tekom eh, našega predsedovanja. Prejeli smo sporočilo Evropske komisije in sedaj eh, teče razprava o tem. Predsedstvo eh, si bo prizadevalo za napredek v zvezi s tem. Če bomo uspešni, bo upravno sodelovanje pozdignjeno na višjo raven. Imeli bomo tesnejše sodelovanje med davčnimi organi. Oktobra 2017 je Evropska komisija predstavila svoj predlog, ki opredeljuje ukrepe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 Hvala lepa. Uh, gospod Fernandez. Hvala lepa. Uh, želim vam veliko uspeha pri vašem uh, predsedovanju na področju gospodarstva. Vas čakajo veliki izzivi po objavi časovnice za dokončanje, za dokončanje ekonomsko-monetarne unije. Torej imeli bi ESM, imeli bi proračun uh, evroobmočja. Uh, Eh, skratka, čaka vas napornih šest mesecev. Mene zanima predvsem Edis. To nam manjka do dokončanja bančne unije. V prejšnjem pogovoru z estonskim ministrom Je minister govoril o razpravi o tej uredbi, ki se pripravlja tudi na tehnični ravni. Vi pravite, da je to vaša prednostna naloga in zato me zanima naslednje. Kakšna je strategija vašega predsedstva za olajšanje razprav o Edisu? Ehm, kako boste napredovali na tehnični ravni, zato da bo, skupaj, da bo vse skupaj napredovalo tudi na politični ravni? Eh, kaj boste naredili za to, da boste zbližali stališča na tehnični ravni, za to, da bomo končno lahko mm, pres, eh, prešli to zadnjo oviro do bančne unije? Jaz ste položim vsi usilje, razbira se, zašto to je ena. Storili eh, bomo vse, kar je v naših močeh, kajti k temu smo zavezani. Toda nisem optimističen glede tega, kdaj bomo Edis res dobili. Razprava o svetu je še vedno zelo osnovna. V tehničnem smislu je vse zelo enostavno. Lahko napišemo eh, direktivo, uvedemo tri ravni eh, zaščite, tri stebre. Vse to vemo. Toda nekoliko um, upanja črpam iz tega, da uh, so države sumničave druga do druge. In v mislih imam uh, razlike med severom in jugom. Južne države bi rade um, najprej znižale tveganja in uh, potem delile tveganje, medtem Torej, to sta dva različna pristopa, ampak mi potrebujemo za to več časa. Kot sem dejal, dejal nadaljevali bomo s tehničnim delom. Imamo tudi akcijski načrt iz leta 2016, ki temelji na sklepih sveta. Toda rad bi še enkrat eh, povdaril, da nisem optimističen pokazati, počakati moramo na razvoj na eh, politični ravni v eni eh, največjih držav članic Evropske, Evropske unije. Ko bo dosežena stabilnost, bomo lahko razmišljali o tem eh, dosjeju, ampak ta hip trenutek še ni dozorel. Hvala lepa. pravzaprav pričakujemo nekoliko bolj agresiven pristop k temu dosijaju. In da, razprava je bila pozitivna. Tudi torej, seveda moramo tudi mi odigrati našo ulogo, kajti to zadeva obe strani, da bomo našli uh, uh, kompromis. Hvala lepa. Gospod Vanden eh, Kadelere. Torej, rad bi se navezal na a, gospoda Razatija. A, imel bi dve konkretne vprašanje v zvezi z DDV-jem. Torej, v, po eni strani gre za a, predelavo stopne oziroma za spremembo stopne DDV-ja, so določeni proizvodi, kjer bi a, morali biti enostavno je uvesti znižano davčno osnovo. A, Evropska komisija je predložila predlog v skladu s katerem se o tem lahko odločajo nacionalne vlade. In sedaj vprašanje za vas. Ste zadovoljni s tem predlogom Evropske komisije ali pa vam bi bilo ljubše, če bi šla zadeva v drugi smeri? Namreč, da bi to urajali na evropske ravni namreč eh, kateri eh, proizvodi bodo vrčeni na seznam eh, znižane davčne osnove. In potem še drugo vprašanje, ki me zaposluje že kar nekaj časa. In sicer gre tukaj za zniženo davčno osnovo za elektronske knjige. Eh, leta 2017 smo dosije z veliko večino sprejeli v Evropskem parlamentu. Ampak veste, ta dosije je še vedno blokiran v svetu. Predlog je blokiran zato, ker ni sporazuma med Francijo in Češko republiko v zvezi s eh, splošnim mehanizmom obrnene davčne obveznosti. Torej, to moti. Vedno znova moramo pojasnevati državljanom, da je predlog v redu, kar se tiče elektronskih objav, ampak da vendarle nismo našli rešitev za to. Ali ni napočil čas za to, da bi se ponovno začeli pogovarjati o tem dosjeju? Obstaja tudi strah glede elektronskih eh, eh, objav, ki bi potem pristale v večjih eh, davčnih dosjejih. Torej, zanima me, ali boste uh, to temo obravnavali ločeno od novega predloga Evropske komisije, torej, da bi te e-objave obravnavali ločeno. Hvala lepa. Sedaj potekajo neformalna pogajanja, poskušamo posredovati eh, med Francijo in Češko republiko. Torej, da, nova vlada je sedaj v eh, Češki republiki. Uh, Torej, nominizacijski predsednik je pravzaprav razlog za eh, vsta sporo z vezi z vodno davčno obveznostjo. Torej, ne vem, ali bo sedaj nova vlada bolj prožna Kar se tiče novega svežnja eh, v zvezi z DDV, lahko govorim samo kot bolgarski ministerski eh, eh, finančni minister. Mi imamo en, eno davčno osnovo v zvezi z DDV. Iz poročila izhaja sledeče. Če znižamo DDV za določene proizvode, potem to ne vpliva na potrošniške cene. Jaz nisem za različne stopne DDV-ja, kajti od, od tega nimajo potrošniki nobenih koristi in to uh, sproža zgolj upravno obremenitev. Seveda je to nacionalna odločitev. Če pa direktiva dopušča določeno, uh, uh, proža določen manevrski prostor, potem bi se mi odločili za to. To ne prenaša nobene družbene vrednosti, če imamo različne davčne osnove. Kajti Seveda to lahko potem družbe uporabljajo, ampak podpiram pobudo Evropske komisije, da podeljuje več prožnosti in več soverenosti državam članicam. DDV je namreč poglavitni vir last, za lastne vire eh, proračunov držav članic. In zato bi lahko to dodatno svobodo eh, pozdravili. Ampak jaz, kot um, finančni minister Bolgarije, ne bom izkoristil te uh, svobode. Eh, Bolgarija ima uh, davčni sistem, ki sem ga predstavil že nekaj let. Države članice uh, trpijo zaradi preteklih slabih odločitev. Ampak eh, seveda vsaka država članica ima možnost, da se odloči za različne davčne osnove. Ampak po mojem mnenju ni prednosti, to ne prinaša prednosti za potrošnike, kajti um, podjetja pravzaprav uporabijo vso dodano vrednost, ki pri tem nastane. Hvala lepa, Pol Tang. Hvala lepa. Veselim se nadaljnih razprav za vami in pa nadaljnega sodelovanja. Moje vprašanje je povezano z davki. Pravzaprav ne vemo, kakšno je poročanje po državah članicah, ampak mislim, da je preglednost tukaj ključnega pomena, če želimo doseči napredek in bolgarsko predsedstvo bi lahko pripomoglo k temu, da bi se ta svežen sprožil. Potem dajali ste, da je davek od dohodkov pravnih oseb na skupni konsolidirani osnovi tehnični dosje, ampak parlament tega ne vidi tako. Parlament. Uh, se bo s tem ukvarjal v februarju tega leta. E, to bo, e, zazeli bomo zelo visoko politično stališče in zanima me sledeče. E, kako se boste odzvali na stališče Evropskega parlamenta? S tem sta povezani še dve stvari. Prvič, bolgarsko predsedstvo lahko igra odločilno vlogo pri tem dosijaju. Vemo, da nas nova nemška koalicija pri tem podpira omenili ste sklepe sveta. Zanima me, torej ključnega pomena je, da si prizadevamo za ta dosje, treba izvedeti, kakšne opcije so na mizi. In še, sedaj še moja zadnja točka. Treba je oceniti eh, prihodke iz DDV-ja na ravni držav članic. Tega nimamo. To pa zahteva sodelovanje med komisijo in pa nacionalnimi davčnimi organi. Tega komisija ne more zagotoviti sama. Zato bi si želel, da bi bolgarsko predsedstvo pozvalo države članice, da naj predložijo zanesljive ocene o tem, koliko davek od dohodkov pravnih oseb na skupni konsolidirani osnovi državam prinese. Hvala lepa. Sem zmerno optimističen, da bomo tu dosegli napredek. Zadeva se bomo lotili eh, od člena do člena in državam članicam eh, bomo potem to dali na razpolago, tako da se bodo lahko odločile, ali bo eh, CCTB vplival na davčne prihodke držav članic. Strenjal bi se z vami, zadeva je izredno politična glede na strukturo eh, notranjega trga. Konsolidirana osnova bo močno prispevala k pozitivnemu razvoju notranjega trga. Naj eh, ponovim razprave. Eh, v Bolgariji so to preproste, imamo eno davčno osnovo in za nas je ta sprava dosje posem nesporan. Takoj, ko bomo zaključili razpravo o davčni osnovi, bomo nadaljevali s konsolidacijo. To je tretji C v imenu direktive. Sprejemam vaš predlog za to, da bi, bi, da bi države članice imele bolj agresiven pristop in da morajo države članice oceniti eh, vpliv tega na nacionalne proračune. Hvala lepa. Imel bi še eno vprašanje. Skupaj z gospodom Lamasurjem sva eh, obiskala vašo državo, imeli smo zelo konstruktivne pogovore. Ljudje, s katerimi eh, sva se srečala, so bili izredno dobro obveščeni. To, da kaj, kako se boste odzvali na stališče Evropskega parlamenta? To je bilo zelo uh, specifično vprašanje. Uh, glasovali bomo v februarja. Seveda bomo to upoštevali. Vemo, kakšna je uloga Evropskega parlamenta. Jaz podpiram CCCTB, veselimo va, se vašega stališča in to bomo upoštevali. Hvala lepa. Dva dobra odgovora. Seveda eh, pričakujemo, eh, da se bo v postopku posvetovanja upoštevalo naše stališče. Podpiram tudi oziroma pozdravljam tudi vašo podporo za CCTB-ju. Gospod Niedermayer, hvala lepa, gospod eh, predsedujoče. Gospod minister. Eh, strinjam se z vašim komentarjem v zvezi z eh, CCTB in DDV in želel bi vprašati to, kar je vprašal Pol. Težko je doseči dogovor v zvezi s CCCTB-jem. Ali si, in glede na to, ali si lahko predstavljate, da bo pretežko doseči dogovor, ki bo in da bi bilo okrepljeno sodelovanje morda dobra rešitev za to, da bi ta ključni projekt uh, vsaj uh, sprožili in da bi izboljšali pobiranje davkov od velikih podjetij. In drugo vprašanje, ki se nanaša na notranje zadeve. V preteklosti sem bil. Eh, vključen tudi v delo centralne banke in podpiram eh, tudi vaše prizadevanja, da bi prevzeli evro. Mislim, da je to dobro odločitev, želim vam vse dobro. Ampak, če si pogledamo ekonomske podatke, potem vidim, da ste podpirali rast BDP-ja, inflacija je začela rasti in težko bo ja, narediti pozitivno inflacijski test. Kaj boste storili za to, da boste lahko skladni zamerili in prevzeli evro, kar bi bilo odlično za Bolgarijo in za vaše gospodarstvo? Hvala. Hvala lepa za vašo podporo. Kajti vemo, da iz pogodb izhajajo zaveze, eh, ki veljajo za države članice, ki želijo sprejeti evro. Mi smo te pogoje izpolnili, pravzaprav že pred dvemi leti. Inflacija raste, to je res, in sicer zaradi energetskih operaterjev, tudi za nami so leta negativne inflacije in formalno izpolnjujemo ta merila. Iz teh razlogov smo v čakalnici za evro in naša zahteva je sledeča mi bi radi ostali v tej čakalnici, dokler ne bomo izpolnjevali vseh meril, kajti ne želimo ničesar um, razumeti kot nekaj samoumevnega. Potem, uh, kar se tiče CCTB-ja, imamo države, ki uživajo prednosti v Evropski uniji. In jaz ne bi rekel, da je to konkurenca med državami članicami, ampak nekateri teh držav članic bi se uh, rade, bi rade hitrejši napredek v zvezi s tem dosjajem. Neke druge države pa imajo, pa imajo zadržke in zaradi njih ni napredka. Kot sem že dejal, eh, zelo kmalo bomo predložili besedilo. Kot veste, je potrebno v svetu soglasje. Morda bi lahko ena država blokirala proces. Toda upam, da bomo dosegli napredek. Thank you, Luigi Morgano. Luigi Morgano. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, gospod minister, da ste danes z nami. Moje vprašanje se nanaša na dokončanje bančne unije in pa um, monetarne in ekonomske unije. Poznamo predloge, poznamo predlog Evropskega parlamenta, poznamo um, predlog uh, Junkarjeve komisije, poznamo tudi predloge gospoda Makrona. Poznamo tudi predlog koalicije v Nemčiji. V vseh primerjih se nanašajo na velik sporazum, to je celovit politični sporazum, ki predvideva sledeče mehanizem za zniženje tveganja in pa mehanizem za delitve tveganja, potem mehanizme odgovornosti in pa eh, davčne solidarnosti. V svojem uvodu ste že podali nekaj konkretnih omemb. Že, želel bi še eh, poglobitev v zvezi s tem. Prvič, ali ta hip vidite možnost za hiter dogovor v zvezi s tem velikim sporazumom, potem drugič, kateri so specifični vidiki, ki jih je treba dokončati, zato da bomo dosegli kompromis, ki zahteva soglasje vseh držav članic in seveda, kako vidite specifično ulogo bolgarskega predsedstva v zvezi s tem. Naj eh, to bolje pojasnim. Obstajajo dosjeji, ali obstajajo dosjeji, ki so za vas prioritete in ki bi jih lahko uresničili znotraj vašega predsedovanja, zato da bi se približali temu velikemu dosjeju oziroma dogovoru o reformi monetarne in ekonomske unije in da bi dokončali bančno unijo. Hvala lepa. Ние ще предложим по отношение на Банковия съюз прецизиране на. Хвала лепа. Predlagali bomo uh, natančno časovnico, natančen uh, načrt in pa s čist na to natančno opredeljenimi koraki za doseganje bančne unije. Seveda potrebujemo politični sporazum, politični konsens, kajti sicer uh, uh, je napredek skoraj da nemogoč. V naslednjih mesecih bomo imeli, bomo dočakali tudi nemško vlado pričakujemo več dialoga med velikimi državami članicami. In res upam, da bosta gospod Macron in gospa Merkel mm, dosegla preboj kot bolgarski minister. Lahko povem, tole, preden, smo, o, preden ustvarimo e, posebno eh, proračunsko zmogljivo za evroobmočje in preden se odločimo, ali bi imeli evropskega finančnega ministra, moramo zelo jasno oceniti, k temu bi to vodilo, kajti obstaja tveganje, da bi ustvarili Evropo dveh hitrosti, kar se tiče ESM-a. Želeli bi si, da se razprave osredotočajo na vsebino in ne toliko na institucionalni ustroj. Torej, za svet pa je pomemben preboj. Torej, res moramo doseči napredek uh, v smeri skupnega uh, dogovora. Eh, in sedaj zakonodajni dosjeji, za katere lahko pričakujemo napredek, to je sledeče mehanizem za konvergenco. To so zelo dobre pobude Evropske komisije. Torej, da, V zvezi s tem sem optimističen, ko bomo dočakali vlado v Nemčiji, bo to zelo dobro izhodišče. Hvala lepa. Lahko zaključimo to zelo plodno izmenjavo mnen. Sedaj smo navdani z optimizmom. Uh... Tu imamo velike odgovornosti. Eh, ta evropski semester je lahko ključni semester, eh, v katerem bomo naredili korake naprej pri eh, našem institucionalnem ustroju in pri naši zakonodaji. Še enkrat hvala lepa za vaše zaveze, čestitam vam za vaš program. Želim vam velik uspeh in plodno sodelovanje v vašem semestru. Hvala lepa.